meine sehr verehrten Damen und Herren. Spoštovane gospe in gospodje, rad bi začel in vse vas prijazno pozdravljam v plenarni dvorani Evropskega parlamenta na delavnici o civilnem pravesodju še zlasti pa pozdravljam tukaj med nami predstavnike nacionalnih parlamentov. To je delavnica, ki jo organiziramo skupaj s predstavniki nacionalnih parlamentov in rad bi povedal, da imamo tukaj 21 poslancev iz 18 parlamentov. Glede na te vremenske razmere, ki danes vladajo, mislim, da je to zelo dober rezultat in to kaže, da je ta instrument, ki se mu že drugič posvečamo v našem, našem odboru, zelo pomemben vidik za zaščito pravic. In kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov to tudi cenijo in vedo, kakšna je njegova pomembnost. Rad bi še opozoril, da je tema, s katero se bomo danes ukvarjali, torej družine uh, in uh, med. Uh, Um, medružinski odnosi, da je to vprašanje, ki ima še poseben pomen, kaj ti število čezmejnih pravnih stvari kažejo, koliko družinskih vezi je sklenjenih prek meja in to seveda pomeni tudi druge vidike dedovanja in tako naprej in to se odvija v če dalje večji meri v naši združeni Evropi. Seveda se s tem združeni tudi in povezani določeni problemi. In če tukaj mi kot zakonodajalec skupaj z nacionalnimi parlamenti lahko dosežemo, da bi bilo to področje preprostejše za naše državljane, je to vsekakor pomembna naloga. Torej, to bi potem pomenilo, da bi državljani Evropo praktično doživljali pozitivno, ne le menili, da diskutiramo o teoretičnih zadevah. Skratki, gre za tema, ki ima zelo visoko praktično vrednost. Imeli bomo številne govornike že zdaj zelo lepo pozdravljam Dajeno Volis, ki sedi ob meni pod predsednico Evropskega parlamenta in tudi poročevalko številnih poročil, ki se, so se nanašala na zadevne teme. Uh, Ona bo prevzela predsedovanje okoli 11. ure, ko vas bom jaz žal zaradi drugih obveznosti moral zapustiti. Prav tako pozdravljam tukaj gospoda Melchiorja Vateleta, eh, predstavnika belgijske vlade, torej državnega sekretarja za proračun, migracije in azil, hkrati pa tudi za družinsko politiko. To so dejansko teme, za katere bo danes šlo, o katerih bomo danes govorili. Hkrati pa tudi, eh, je tudi pristojen za področje zvezdnih kulturnih ustanov seveda žal ne morem danes pozdraviti na, med nami komisarke Vivian Reden, ki bo prišla šele okoli 10. ure, verjetno tudi zaradi vremenskih pogojev, tako da bo nekoliko zakasnila na današnji sestanek. To so torej govorniki, ki jih osebno želim pozdraviti. Uh, sicer pa vam uh, sam želim zelo dobre in intenzivne pogovore. Še tehnična pripomba, kdor bi se želel uh, prijaviti k tehničnim, k tematskim kompleksom. Imate vsi na mizici takšen listek, s katerim lahko nakažete svojo pripravljenost in prosim, da to pravzaprav predložite pri nas, kajti mislim, da bomo tako vse vaše prošnje za besedo laže in pravičnejše obravnavali kajti tukaj ta plenarna dvorana ni tako majhna, tako da nimam vedno zelo dobrega pregleda. Še tehnični vidik, obstajajo številni dokumenti, ki bi jih morali imeti sedaj na mizi. To je plod intenzivnega dela različnih znanstvenih služb uh, in o vseh teh temah, ki jih bomo danes uporabljali in obravnavali. Tako da vsi ti dokumenti so resnično koristni in zato se že zdaj zahvaljujem sodelovcem, ki so jih pripravili in spisali. Upam, da ste jih že imeli čas nekoliko prebrskati, kajti dejansko so to izvrstni dokumenti. Toliko uh, z moje strani, zdaj pa takoj predajam besedo Dajeni. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu predsednika parlamenta Jeržija Buzeka vas lahko znova pozdravim. Hkrati pa povem nekaj besed o kontekstu današnjega sestanka, ko gre za delo, ki ga parlament opravlja že nekaj let in ko gre za delo, ki si ga želimo opraviti v prihodnih letih, seveda z vašo pomočjo in podporo. Če želimo poenostaviti življenja naših državljanov, ko gre za njihove družine in njihov splošno poslovanje po Evropi, je naše delo in razmislek zelo vreden, veliko vreden. Naše izhodišče mora biti naslednje. Pred nekaj leti se spomnim razprave v tem parlamentu, ko smo govorili, da ko gre za prosto gibanje, da smo prišli do stanja, ko je lažje premikati blago po Evropi, naprimer vrečo krompirja, kot pa da bi to prinašalo resnično koristi našim državljanom. In to moramo sedaj prevesti v realnost, kajti vse naše vlade so dejale, da imate kot posamezni, ki kot, kot državljani pravico do prostega gibanja. In seveda to naši državljani sedaj jemljajo kot nekaj danega. In če si pogledamo številke leta 2009, je 12 milijonov evropskih državljanov izkoristilo to možnost in se bodi si preselilo ali upokojilo, delalo ali študiralo v državi, ki ni bila njihova lasna država članica Evropske unije. 12 milijonov državljanov. Seveda vemo, da se ta številka še povečuje. Rezultat te vse večje mobilnosti pa je tudi to, da sedaj običajni življenjski dogodki, kot so poroka, otroci, potem včasih tudi na žalost se ljudje ločujejo, razvezujejo, seveda tudi umiramo in vsi ti dogodki imajo sedaj vse pogosteje tudi čezmejne dimenzije. In to se dogaja v tistih fazah življenja, ko so ljudje krhki in ranljivi. In zadnja stvar, ki si je želijo, je, da se morajo spopasti z kompleksnimi, čezmenimi pravnimi problemi. Žal, kljub delu, ki smo ga že opravili, se to še običajno dogaja. Še vedno imamo pravne, upravne in praktične težave zaradi naših različnih pravnih sistemov. Vprašanje recimo v primeru razveze, je katero pravo bo veljalo za razvezo. Enako velja za dedovanje in eh, tudi za druge teme čezmejnih pravic dostopa do otrok, obiskovanja otrok in še bolj osnovno, ko gre za priznavanje samega obstoja dokumentov o civilnem statusu. Torej, življenje v mobilni Evropi ni tako preprosto, kot bi moralo biti ali kot bi lahko bilo. Tisti med nami, ki smo vsa ta leta delali v odboru za pravne zadeve, zelo strastno menimo, da je to vprašanje dostopa do pravosodja. Seveda nas večino skrbi, kakšen je na, nacionalni kontekst pravosodnega sistema ali, kakšen, ali obstajajo ovire do dostopa do pravosodja zaradi premanj pomankanja finančnih sredstev ali drugih sredstev, ampak ne želimo pa si pri tem dodati še dodatno plast kompleksnosti zaradi čezmejnih dejanj, ki se pojavijo, ko skušajo ljudje, naši državljani, izkoristiti evropski notranji trg, trg ter živeti in delati v tem trgu. Seveda gospodarsko vprašanje je povezano s tem, kajti če poenostavimo številne praktične pravne zadeve in vse več državljanov torej se želi gibati po Evropi, potem to lahko tudi krepi gospodarsko zmogljivost Evrope. Torej, zdaj sem morda začela z bolj negativnimi elementi, ampak mislim, da moramo resnično biti tudi ponosni na napredek, ki je bil doslej že dosežen. V, seveda smo zmanjšali nekatere ovire, ki so obstajale. Naprimer, sprejeli smo uredbo Brusel 2 bis o, o pristojnosti in o izvrševanju in priznavanju sodb v zakonskih zadevah in v zadevah starševske odgovornosti. Prav tako se to nanaša na sodelovanje uh, in priznavanje sodb v preživninskih zadevah. Seveda v vseh državah članicah tudi poteka delo na vprašanjih razvez in tudi uh, dedovanja. Vendar pa je veliko dela še pred nami. Morda bi morali tudi bolj razmišljati v smislu poenostavljanja čezmene zaščite pravic, starševskih pravic in Um, pravic otrok, s tem, da okrepimo družinsko medijacijo, da zagotovimo tudi mednarodno priznavanje odločb in da tudi obravnavamo pravne probleme, ki se nanašajo na neplodne pare, na sporazume o nadomestnih starših in tako naprej. Tako da tukaj se moramo vprašati, kako se bomo kot Evropska unija in države članice tukaj obrnili, kako se bomo tega lotili. Obstaja veliko čezmejnih problem, ki zadevajo eh, režime zakonskega premoženja in tudi nezakonske skupnosti. Tudi, če si pogledate v kontekst zakona samega, imamo tukaj teme, ki so nažalost povezane z nasiljem v družini ali pa celo teme, ki se nanašajo na prisilne uh, um, poroke, kakšen je naš odgovor, kako bomo mi kot Evropa in države članice odgovorili na ta vprašanja. Mislim, da je postalo bolj ali manj jasno v prvem letu po novem mandatu te komisije in tega parlamenta, da dejansko obstaja volja morda takšne volje predtem še nismo videli, da bi dejansko evropske državljane postavili v samo središče našega oblikovanja politik. In to še, pozla, še zlasti drži na področju civilnega pravosodja. Samo pogledajte si štokolmski program, ki ga je komisija predstavila na začetku mandata in ta parlament se je potem tudi odlično odzval na ta program in dejal, da je to vsekakor usmeritev, po kateri želimo iti. In to se zdi tudi, da se odraža v čustvih evropskih državljanov. Če si pogledate eh, najkasnejša poročila Eurobarometra, ki se nanašajo na civilno pravosodje, vidite, da približno dve tretjini, in to je visoka številka, anketirancev meni, da bi Evropska unija morala zauzeti pobude, ko gre za čezmejno družinsko pravo. Tako da to je kar občuten mandat, občutno zaupanje, ki nam je bilo podano, da storimo naslednji korak. Ampak vsi v tem parlamentu, po mojem mnenju, bi želeli povdariti naslednje dejstvo. Ne gre za korak naprej v smislu harmonizacije. To ni to, kar si želimo večina nas prihaja iz nacionalnih pravnih tradicij in kultur in zanje eh, te zelo spoštujemo in na nje smo resnično ponosni. Ne gre za to, da bi želeli te sisteme razgraditi. Gre za to, da skušamo najti način, kako bi za režim mednarodnega zasebnega prava, priznali te sisteme, hkrati pa dosegli, da bi se lahko povezali da, in da bi dosegli resnično zaupanje v sodelovanje med temi pravnimi sistemi, tako da bi dosegli cilj večjega dostopa do pravosodja za tiste državljane, ki izkoriščajo svobodo gibanja. Lizbonska pogodba daje Evropskemu parlamentu in povdarila bi tudi nacionalnim parlamentom večje pristojnosti in večje možnosti na tem področju. Sedaj imamo več možnosti, da obravnavamo vprašanja, ki so pomembna državljanom in njihovim družinam. Zato so to vrstna srečanja izjemno pomembna. Razviti moramo naše odnose in veliko tesneje moramo sodelovati v prihodnje ne le, ko gre za civilno pravosodje. Pomembno je, da vsi skupaj vključimo ne le Evropske, nacionalne parlamente, temveč tudi pravnike, eh, tiste, ki izvajajo pravo v naših nacionalnih državah, kajti to so tisti ljudje, ki potem izvajajo politike, ki jih skušamo določiti in na katerih delamo in njihova vključenost in vaša vključenost od vsega začetka tega procesa je ključna za naše ideje in zamisli, da bi pomagali evropskim državljanom. Torej, jaz sem zelo vesela, da se danes odvija ta konferenca. Presenečena sem, kakšen, kako bogat je program in vidim, da tudi dokumentacija resnično obsežna in mislim, da to kaže na to, da bomo imeli resnično dober, uspešen dan na visoki ravni. In uh, še enkrat pozdravljam predstavnike nacionalnih parlamentov. Lepo tudi, tukaj, da imamo tukaj z nami gospoda Vateleta, predstavnika belgijskega predsedstva in veselimo se tudi prisotnosti gospe Vivian Reden, ki bo kmalo med nami. Tako da hvala, da ste tukaj in upam, da bo ta dan dragocen tako za vas, kot tudi za nas. Inna,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 vidim, da je tukaj danes veliko predstavnikov nacionalnih parlamentov in želel bi povedati vsem, kaj smo mi uspeli doseči med belgijskim predsedstvom. Kajti to je vsekakor nekaj, s čimer smo želeli olajšati življenje državljanov in družin v Evropi na področju civilnega pravosodja. Euh, Današnja konferenca bo ponudila da, uh, možnost, da predstavim, kaj smo doslej dosegli v Belgiji na tem področju. In hvaležen sem za to. Tudi število govornikov, ki so predvideni za danes, je resnično visoko, tako da vidim, da bo sebinsko ta konferenca zelo bogata in eh, pripričan sem tudi živahna. In z tega vidika civilnega prava gre torej za to, da izboljšamo življenje in eh, poenostavimo življenje državljanov in državljanov Evropo. Res je, Eh, Evropejci postajamo bolj mobilni in to je bil eden od ciljev Evropske unije in nekaj, eh, kar deluje v praksi. Število mednarodnih porok. Dobro jutro, gospa komisarka. Torej, to število se povečuje. In to je prednost. To je nekaj dobrega to je dobro z eh, strokovnih vidikov, z osebnih vidikov, kajti s tem lahko eh, raziščemo celo Evropo in ljudje izkoriščajo možnost gibanja po Evropi, premikajo se, potujajo po Evropi in seveda to pomeni, da prihaja tudi do več mednarodnih parov in uh, situacij, ki se na to navezujejo. Na to se seveda moramo odzvati, ko gre tudi za civilno pravo. In mislim, da je to eden od razlogov, zakaj smo danes tukaj. Lahko si pogledamo, kako vse to večje število mednarodnih fenomenov pojavov mogoče uravnati, kajti treba je nekako uravnati razlike oziroma zmanjšati razlike, ki obstajajo med našimi sistemi. Evropsko, belgijsko predsedstvo je doslej storilo štiri pomembne stvari. To so področja, kjer mislim, da smo resnično dobro napredovali. Prvo bi želel omeniti okrepljeno sodelovanje pri pravu, ki velja za razveze. Prvič bomo sedaj uporabili možnost okrepljenega sodelovanja, kot je predvidena v pogodbi v sektorju družinskega prava. Na ta način bomo skušali opredeliti pravo, ki velja za razveze. In resnično sem vesel, da, ta, da se ta premjera, če želite, odvija pod belgijskim predsedstvom in prav na področju družinskega prava. Torej, želimo ugotoviti, katero bo pravo, ki bo veljalo za razveze in zato smo z okrepljenim sodelovanjem skušali vključiti vse države, ki bi želele sodelovati v tem procesu. Vse države, ki bi želele opredeliti, katera zakonodaja velja v teh primerih. Tako smo obvestili vse države, ki skušajo zagotoviti, da bi lahko ukl bilo vključeno čim številčnejša množica ljudi v proces okrepljenega sodelovanja, kajti le tako bomo lahko resnično olajšali življenja evropskim družinam. In to je prav naslov vaše današnje razprave. Želeli smo se v to vkl razpravo vključiti tudi parlamente évidemment, nous avons continuellement en discussion avec. Kot evropski zakonodajalec skupaj z Evropskim svetom še naprej razpravljamo v Evropskem parlamentu glede prava, ki bo veljala za razveze v Evropi. In tukaj smo dejansko dosegli bistven napredek. Imamo 16 milijonov parov, ki so danes poročeni in živijo v Evropski uniji in ki, jim, ki bodo s tem dobili pravno gotovost, ko bodo vedeli, katera zakonodaja bo veljala ob morebitne razvezi. Sedaj želimo parom tudi omogočiti, da izbirajo tisto pravo, ki bo veljalo za razvezo, kajti če se glede tega ne bodo mogli dogovoriti, ker se pač razvezujejo, potem bo obstajala cela vrsta mehanizmov, ki bodo opredeljevali, katero pravo bo veljalo, naprimer kraj običajnega prebivališča. Na ta način bomo dali več pravnega orodja tistim, ki se želijo razvezati znotraj Evropske unije. Tako bomo torej dobili več pravne gotovosti in zmanjšali število sporov. Vprašanje na skrižja oziroma vprašanje spora glede veljavnega prava je le še eno težko vprašanje pri parih, ki se razvezujejo. Tako da skušamo sedaj tukaj zmanjšati uh, primere, ko prihaja do uh, sporo zaradi tega in to bo tudi pomenilo manj vpliva na otroke. Prav tako želimo storiti korak naprej na področju prava o dedovanju. Znova, ko se ljudje premikajo in potujejo po Evropi, živijo v različnih krajih in tudi umirajo v tistih krajih, iz katerih niso, iz katerih ne izvirajo. Lahko se gibljajo po celotni Evropi, izkoriščajo svobodo gibanja in lahko imajo tudi premoženje po različnih krajih naše celine. In želeli smo si doseči priznanje potrdil in registriranih notarskih listin, da bi zmanjšali število sporov, ki se nanašajo na dedovanje in na dedno premoženje, kaj te vsaja različna zakonodaja v različnih državah, ki uravnava in določa dedovanje. Tako da tukaj tudi z Evropsko unijo zagotavljamo določen napredek, kljub določenim pridržkom določenih držav članic, to je že treba omeniti. Ampak zdaj smo spremenili način delovanja, um, kako smo se tega lotili in zato smo uspeli doseči tudi napredek na področju dedovanja. In še ena stvar, na katero sem ponosen, da sem Belgic in tudi predsed, da predsedujemo Evropski uniji, je tema, ki se navezuje na ugrabitve otrok. Takrat, ko en starš odloči, da drug starš ne bi smel več videti otroka. Seveda je to zelo resno stanje, zelo resne razmere in tukaj je otrok najpomembnejši del te enačbe. In seveda je vsa stvar zaradi tega le še težja. Kakšna je rešitev na to krizno situacijo. Sveda je vedno težko najti primerno rešitev, ampak če k tej situaciji dodate še dejstvo, da, se, da sta v to pleteni dve različni državi, potem se stvar le še bolj zaplete. Pogovarjali smo se z vsemi zainteresiranimi stranmi in spostavili sistem arbitraže, tako da se lahko starši skušajo pogoditi o rešitvi preden pride do krizne situacije. In zdaj ta belgijski mehanizem skušamo razširiti na celotno Evropo. Spostavili smo in oblikovali deset pilotnih projektov. Njihov cilj je, da bi to arbitražo in medijacijo izkoristilo več ljudi, več parov ko prihaja do ugrabitve otrok v parih, ki prihajajo iz različnih držav. Na ta način bodo starši lažje znova spregovorili drug z drugim in se zavzeli, zavedeli potrebe, da se morajo izpogajati o rešitvi in sicer, da morajo priti do takšne rešitve, ki jo boste spoštovala oba starša. Če en starš ugrabi drug, eh, otroka, je verjetno razlog, Zato spor med starša, talec ali žrtov pa je otrok sam. Zato moramo resnično storiti vse, da bi prišli do spremljive rešitve. In medijacija je tukaj vsekakor eden od način, da bi to dosegli. In deset pilotnih projektov, ki smo jih sprožili, kažejo, da če se pogovarjamo med sabo, če se poslužujemo medijacije, da lahko pridemo do rešitve tudi v tako resnih primerjih, v katerih gre za ugrabitve. Naslednja stvar. Haška konvencija o plačilih preživnin. Vemo, da obstajajo vprašanje glede uporabe, področja uporabe jezika in tudi eh, o organih, ki jih to zadeva, ko govorimo o izvajanju konvencije o izterjavi preživnin ampak vsekakor nam je uspelo dati na mizo nekaj zamisli, da bi lahko storili korak naprej. Tukaj se lahko pogovarjamo o ločitva, o razvezah, o ugrabitvah, o dedovanju ali pa o istarjavi preživnin. In v vseh teh temah je belgijsko predsedstvo lahko zagnalo stvari nekoliko naprej. Morda smo prišli nekoliko dlje, ko gre za pravo razves in mednarodne ugrabitve, ampak na vseh področjih smo kakorkoli že zabeležili določen napredek. Države članice so ved, seveda ne, vedno nekoliko zadržane, včasih stržka spremejo civilno pravo druge države članice in ga uporabijo v svoji lastni državi. Menimo, da zakon da je zakonodaja druge države morda slabša od naše. Vendar nikar ne bodimo tako zadržani. Če bomo zazemali tako negativna stališča, bo šlo to na račun evropskih državljanov, na račun njihovih življenj in na račun življenj njihovih družin. Kajti potem pridemo do pravnih sporov tam, kjer že obstajajo družinski spori. Torej, olajšamo stvari našim evropskim držav, eh, družinam, delujmo v smeri koherentnosti, skladnosti naših sistemov civilnega prava. Evropska unija je omogočila prosto gibanje ljudi, zdaj pa se moramo odzvati tudi na posledice tega svobodnega gibanja. Moramo sodelovati, moramo delati skupaj na področju civilnega prava. To je bilo v naših mislih, ko smo promovirali te teme v belgijskem predsedstvu. Mislim, da smo stvari zapeljali v pravo smer in upam, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje. Hvala za vaš čas. Hvala, spoštovani državni sekretar. Hvala za podano razlago. Sedaj pa v naši sredi prisrčno pozdravljam komisarko za pravosodje, gospo Vivian Reding. Hvala, ker ste eh, prišli v Evropski parlament kljub slabemu vremenu in dam vam besedo. Izvolite. Veliko veselje in čast mi je, eh, da lahko danes govorim v Evropskem parlamentu in da ne naslavljam samo evropske poslance, ampak tudi nacionalne poslance. Ne nazadnje je res bistvenega pomena, da združimo obe ravni institucij, eh, da se sestanemo in se pogovorimo. Prišel je čas, ko bo to sodelovanje med evropskimi institucijami na eni strani in nacionalnimi parlamenti na eh, drugi eh, bilo nujno okrepljeno kar nekaj vprašanje, ki jih moramo obravnavati tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni. In gre pravzaprav za ista vprašanja. Gre za iste državljane, kot veste je 12 milijonov ljudi, ki v Evropi izkoriščajo pravico do svobodnega gibanja in pretoka. Morda imajo eno državljanstvo, živijo v eni državi, ampak potem se selijo in se znajdejo v drugi državi. Moramo poskrbeti za to, da se počutijo doma v Evropi, ne glede na to, kam bodo šli in ne glede na to, eh, kaj bodo storili. Imeti morajo tako pravice, kot tudi obveznosti. Ravno tako morajo uživati pravno varnost in to potrebujejo. Kaj pa se je dejansko spremenilo in zakaj se je to zgodilo? Stvari so se spremenile, ker je začela veljati nova Lizbonska pogodba. Listina temeljnih pravic eh, je posledično bistven del te pogodbe. Decembra leta 2009 pa sprejemanje odločitev na področju pravosodja je pravzaprav postalo drugačno. O tem ne odločajo zgolj pravosodni ministri nacionalnih držav članic in eh, prej. Parlament v to ni posegal. To je veljalo tako za Evropski parlament, kot tudi za nacionalne parlamente. Ravno tako Evropsko sodišče ni odločalo s tem v zvezi. Zdaj se je to spremenilo. Prišlo, jo, prišlo je do nekakšne institucionalne igre, kar pomeni, da komisija poda predlog, potem pa svet eh, evropskih ministrov in Evropski parlament, oba zakonodajalca tukaj sodelujeta skupaj z nacionalnimi parlamenti. In potem oni spremajo odločitev o tem, o čem bomo govorili, kaj bomo obravnavali in Evropsko sodišče mora poskrbeti za to, da tisto, kar smo sprejeli, se tudi izvaja na ustrezen način na vseh ravneh. Ob upoštevanju tega konteksta sem sama postala komisarka za pravosodje, človekove pravice in državljanske pravice in notranje zadeve in postala sem prva, ki bi morala poskrbeti za to področje na ustrezen način. Nekateri elementi niso bili tako zahtevni. Recimo, šlo je za pravice tistih ljudi, ki jih eh, aretira policija in se znajdejo pred pravosodnimi organi v sosednji državi. Tukaj smo že v rekordnem času sprejeli odločitev o tem, da morajo ti posamezniki imeti pravico do prevajanja in tolmačenja. Ob koncu tega tedna pa bomo pripravili eh, tako imenovano eh, pismo oziroma dokument o pravicah. Potem pa bomo začeli z naslednjim naborom pravic, recimo pravica do odvetnika bo obravnavana, potem pravica do pravne pomoči, tudi številne eh, druge pravice bodo na mizi šlo bo za minimalen nabor pravic in te pravice bomo zagotovili vsem evropskim državljanom, ne glede na to, kje se bodo znašli in s kakšnimi težavami se bodo soočili. Ni dovolj da se posvetimo samo pravicam tistih ljudi, ki se znajdejo pred sodnimi organi, ampak upoštevati moramo tudi žrtve. Upoštevamo, Obuševati moramo žrtve nesreč, kaznjivih dejanj, vprašati se moramo, kaj vse gre lahko po zlu, če se določena oseba znajde v sosednji državi. Spomladi leta 2011 bom tudi pripravila zelo obsežen in eh, dopolnjujoč paket eh, tako imenovane mehke zakonodaje in zakonodajnih ukrepov. Tako bomo zaščitili žrtve. Isto velja tudi zato, da bi imeli pravosodni okvir, ki bo prijazen do otrok. Veliko krat se zgodi, da imajo otroci določene specifične težave, ko morajo pričati pred eh, sodišči, da nimo in se znajdejo v sosednji državi. Ravno zato smo zelo prepričani in odločni, da uveljavimo pravico do svobodnega pretoka in da to postane utipljivo dejstvo za vse državljane Evropske unije. Simbolno smo 27. oktobra že sledili temu primeru. Organizirali smo skupno tiskovno konferenco. Komisar, pristojen za notranji trg, gospod Mišel Barnije in sama, ki sem pristojna za državljanstvo. Združila sva se in razložila sva, kako želimo dati nov zagon notranjemu trgu Evropske unije. Ampak ne samo, kar zadeva gospodarsko sodelovanje, ampak rekli smo, da je tudi državljan tako pomemben kot tudi gospodarstvo gospodarstvo in državljani so pravzaprav dve plati iste medalje in ravno ta koncept moramo uveljaviti, tako da bo Lizbonska pogodba in listina temeljnih pravic eh, zaživela v praksi. Mešelor Valtire je že zelo podrobno govoril o predlogu komisije, ki govori o dedovanju in porokah oziroma o porokah. In eh, tako želimo pravzaprav rešiti določene težave, ki izhajajo iz zapuščinskih razprav. Veliko jih je na ravni Evropske unije in tukaj imamo resne težave. Želimo harmonizirati pravila, kar zadeva pristojnost in pravo, ki se uporablja na tem področju. Uporabili bomo načelo običajnega prebivališča. To bo temeljno merilo pri odločanju to rešitvijo bomo poskrbeli za to, da samo eno sodišče državi članici obravnava zapuščinska vprašanja in vsa eh, sredstva, ki se eh, tukaj uporabljajo, bodo tista sredstva, kjer bo veljalo samo eno pravo oziroma zakonodaja. S tem predlogom bomo tudi poskrbeli, da odločba, ki se izda v eni državi članici, eh, se tudi uroči v drugo državo Evropske unije. Tako da določena odločba izdana v eni državi članici se bo priznala v drugi državi članice Evropske unije. Tako da eh, državljani eh, ne bodo eh, več morali upoštevati nove postopke in oblikovati ter pripraviti nove dokumente pri sredstvih in oblikovanju premoženja potrdilo o dedovanju bo bistven dokument in to bo tudi izglasovalo določen status, tudi pravice tistih, ki dedujajo ravno tako njihovo upravičenost, da so doležni določenega premoženja. To bo veljalo tudi za izvršitelje tega premoženja. In s tem dokumentom bodo evropski državljani lahko veljavili svoje pravice, tako da bodo uporabili enoten dokument, ki bo veljal v vseh državah članicah. Vem, da tako Evropski parlament, nacionalni parlament, pa tudi svet zelo podrobno pričakujejo določene elemente tega predloga. Evropska komisija tukaj zelo tesno sodeluje z vsemi so zakonodajalci. Spostavili bomo nov režim in tako bomo poskrbeli za pravno varnost. In to pravno varnost državljani dejansko potrebujejo ampak mislim, da pri teh podrobnostih ne smemo spoljeljati enega dejstva. Javno posvetovanje in tudi presoja učinkov kažeta, da ljudje podpirajo predlagan sistem. Obravnava podrobnosti vsekakor, ampak eh, blokada zakonodaje 450 tisoč eh, državljanov eh, mora imeti eh, določene pravice in tega postopka ne smemo zavlačevati. Tako da sem prepričana, da bomo lahko poiskali soglasje in da bodo to potrdili vsi deležniki. To je samo eden izmed vidikov, ko govorimo o državljanih, ko govorimo o tem, da državljani želijo izkoristiti čezmejne pravice in da uveljavijo pravico do mobilnosti ravno tako želim olajšati eh, življenje zakonskih parov oziroma vseh tistih, ki so poročeni ali ne, tudi kar zadeva režim pri a, eh, premoženskih pravicah, tudi ko govorimo o določenih registriranih skupnostih. Danes je zelo težko da mednaroden zakonski par ve, katera zakonodaja velja, katero pravo se uporablja v določenih okoliščinah, tudi kar zadeva njihovo premoženje. Kaj pa je naš cilj? Želimo zagotoviti, da imamo prost pretok sodnih odločb pri zakonskih eh, sporih, pri premoženju in tudi medsebojno priznavanje. Želimo zagotoviti. Pripravili bomo novo zakonodajo in to bomo predložili v začetku leta 2011. Lahko povem, da bo to povezano z že obstoječo uredbo, ki ureja zakonske spore in tudi starševsko odgovornost ter skrbništvo. Tako bomo tudi dopolnili novo uredbo, ki bo urejala pravo, ki se uporablja v eh, določenih eh, primerjih eh, razvez Rom, Rim 3. Gospod državni sekretar je to že omenil, ampak samo eno zadevo bi želela tukaj izpostaviti uredba, ki ureja pravo, ki se uporablja pri razvezah. To je prva odločitev, ki jo bomo sprejeli v zgodovini in tukaj bomo upoštevali načelo okrepljenega sodelovanja. Sem luksemburžanka, tako da povem, da nisem najbolj navdušena nad konceptom okrepljenega sodelovanja. Vedno se mi zdi, da je veliko bolje, če bi napredovali tako, da bi vključili vse države članice 27, ne pa da bi imeli samo eno skupino, ki bi napredovala. Tako da sem razmišljala Kar nekaj časa sem se pogovarjala z ostalimi komisarji, ampak vseeno sem se odločila, da bi vseeno lahko šli v to smer okrepljenega sodelovanja. Zakaj to dejansko pomeni preboj? Prvič se je zgodilo, da bomo predlagali okrepljeno sodelovanje. To bo izhod in eh, tako bomo pravzaprav se izognili določenim blokadam na tem področju evropske zakonodaje to je odprto, okrepljeno sodelovanje, kar pomeni, da vse države članice lahko pristopijo k temu projektu, če si seveda to želijo. Ampak eh, soočeni smo bili z določeno izbiro. Lahko bi imeli rešitev, ki bi pomenila, da bi tako poskrbeli za večino evropskih državljanov in v okviru okrepljenega sodelovanja smo tako zajeli 80 odstotkov državljanov Evropske unije. Oziroma druga možnost bi bila, da rešitve sploh ne bi imeli in bi nadaljevali z zmedo in to se veliko krat zgodi, če pride do mednarodnih razvez. Ravno zato smo želeli napredovati na to vrsten način. Pa še eno zadevo bi rada posredova, posredovala. Tudi eh, drug primer okrepljenega sodelovanja se bo najverjetneje zelo hitro zgodil. Če mi lahko pomagate, kje se bo to zgodilo? Oh. Pri evropskih patentih. Ja, hvala za pomoč stvari eh, so se zelo dobro obnesle na področju družinskega prava in morda bo lahko prišlo tudi do preboja pri patentih na podoben način. Ker pa zadeva prost pretok dokumentov, verjetno veste, da je to pravzaprav predpogoj za prost eh, pretok ljudi. Rojstni list potrebujemo, če naj bi upisali otroka v šolo, če naj bi bili upravičeni do pokojnine, če naj bi prejemali socialne prejemke, če bi bili eh, deležni javne pomoči za vzdrževane družinske člane, če naj bi se poročili in tako dalje. Vedno, ko uveljavljamo pravico do svobodnega pretoka in gibanja, se soočamo z določenimi težavami. Veliko krat javnih listin ne priznavajo v drugih državah, članicah, ki niso države izdaje. S tem se moramo soočiti in ravno zato bom decembra organizirala javno posvetovanje. Današnja razprava bo tukaj zelo pomembna. Današnji prispevek, potem tudi rezultati javnih posvetovanj, vse to bomo analizirali in podali bomo dva zakonodajna predloga, ker zadeva prost pretok javnih listin. Potem pa se bomo vprašali tudi, ali lahko priznamo določene dokumente o osebnem stanju. Vse to bo sledilo do leta 2013. Gospod državni sekretar je govoril tudi o tem, da v Evropski uniji je veliko otrok, ki jih zadevajo zakonski spori. 24. člen listine o temeljnih pravicah pa je tukaj zelo jasen in povdarja pravico tistih otrok, ki so otroci razvezanih staršev, ampak oni morajo imeti pravico neposrednega in rednega stika z obema staršema. Seveda, edina izjema je, če to krši uh, načelo otrokove največje varnosti in eh, največje varnosti. Oziroma, da se upošteva najboljši interes otroka. Do konca leta 2013 bo komisija tudi preoblikovala obstoječo zakonodajo, kar zadeva priznavanje in izvrševanje. Želimo si oblikovati minimalne standarde in želimo odpraviti začasne ukrepe, tako da bomo pravzaprav poskrbeli za to, da se v drugi državi eh, članici upošteva načelo egzekvatur. Tako bomo izboljšali priznavanje in izvrševanje sodnih odločb. Postopki bodo kratki, ravno tako pa bomo zmanjšali število čezmejnih ugrabitev otrok na ravni Evropske unije. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, to so samo določeni elementi v naših zakonodajnih predlogih. Vredno pa ste videli, da smo eh, stvari dali v višjo predstavo uporabili smo mehanizme notranjega trga. To je prostor, za katerega so se odločili naši državljani. Ampak ta pravica ne sme obstajati zgolj v teoriji, ampak tudi v praksi. Ravno zato moramo odpraviti številne ovire. In v tem trenutku te ovire še vedno obstajajo. Ravno zato potrebujemo nov sistem, ki ga je predlagala komisija. Svet in parlament eh, pa bosta eh, sprejela te predloge, medtem ko bo Evropsko sodišče poskrbelo za nadzor. Ta sistem je zelo učinkovit. Lahko povem, da smo pripravili prve ukrepe. Nekoč eh, smo o njih samo razmišljali, ampak v devetih mesecih smo jih sprejeli. To je res zelo hitro, ko govorimo o evropski zakonodaji. To tudi kaže, da smo vsi zelo dobro razumeli, da res postaja potreba, da poskrbimo za 12 milijonov državljanov v Evropski uniji. Oni bodo lahko uveljavili svoje pravice, ne glede na to, kje v Evropski uniji so. Seveda tukaj računam, da nam bodo nacionalni parlamenti pomagali in podprli, tako da bomo pospešili praktično delovanje in uveljavljanje pravic naših državljanov. Hvala, komisarka, za vaš prispevek. Sedaj pa bomo imeli prvi tematski sklop. Gospod Deus Zvevka je koordinator politične skupine ELS eh, in eh, lahko povem, da se tudi ukvarja s tem eh, področjem, ker je pročevalec za uredbo RIM 3. Izvolite. Dobro jutro vsem skupaj. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Želel sem vas, eh, pozdraviti v Evropskem parlamentu. Eh, to je prvi tematski sklop, eh, ki ga bomo danes obravnavali. Pozdravljam poslance, senatorje iz nacionalnih parlamentov, ki so danes prišli v Evropski parlament. Rad bi tudi izkoristil to priložnost eh, in pozdravil vse naše predavatelje, eh, ki nam bodo posredovali svoje bogato znanje o tej tematiki. Prepričan sem, da bomo slišali celo vrsto zelo zanimivih prispevkov danes zjutraj, ko obravnavamo to občutljivo problematiko. Govorimo o družinskem pravu. Pozdravljam senatorja Diaz Desero, ki prihaja iz odbora za pravne zadeve v španskem senatu. Z gospodom bova so predsedovala tej okrogli mizi in ob koncu vseh predstavitev bo podal sklepne pripombe. Naj vas spomnim še na eno zadevo. imamo seznam govornikov in če izpolnite ta obrazec in če to posredujete nam, potem boste ob koncu razprave imeli možnost, da zastavite vprašanje. Pomembno je, da ta seznam govornikov čim prej prejmemo, ker že zamujamo 20 minut. Vseeno pa bi radi nacionalnim poslancem dali priložnost, da se vprašanje da komentirajo zadeve in zastavijo vprašanja. Tako da bo ta razprava čim bolj plodna. Sam sem evropski poslanec in sem tudi član odbora za pravne zadeve. Ravno zato se vsak dan ukvarjam s vprašanji družinskega prava. In iz tega razloga bom tudi pozorno prisluhnil vsem prispevkom in tudi današnji razpravi. Prepričan sem, da a bo to zelo čustvena razprava iz razumljivih razlogov. Predavatelje bi prosil, da upoštevajo čas za govor, ki jim je bil dodeljen. Vsak govornik ima na voljo 10 minut za predstavitev in lahko povem, da bom res zelo strok. Upošteval bom ta časovni okvir, tako da bomo lahko pokrili vse teme, ki jih moramo danes obravnavati. Gospa Katarina Bele Velki je naša prva govornica, je profesorca zasebnega mednarodnega prava, ravno tako primerjalnega prava in družinskega prava, prihaja pa iz Univerze v Utrehtu. Profesorica bo predstavila predlog o okrepljenem sodelovanju, ki govori o pravu, ki se uporablja pri čezmejnih razvezah. To poznamo tudi pod imenom Rim 3 in danes smo že slišali to ime. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, marca leta 2010 je Evropska komisija objavila prvi predlog za okrepljeno sodelovanje na področju prava, ki se uporablja za razveze in pravne ločitve. Ta predlog poznamo tudi pod imenom RIM-3. Upoštevamo enotna kolizijska pravila v primeru čezmejnih razvez in ločitev. RIM-3 naj bi sprejeli zelo hitro. Prihodnja uredba RIM-3 pa bo začela veljati samo za 14 držav članic, kar smo ravno kar slišali. Prvič se je zgodilo, ko govorimo o čezmejnih zadevah na področju civilnega prava, da se uporablja postopek okrepljenega sodelovanja. 13 držav članic ne bo sodelovalo v sprejemu uredbe RIM-3. Še naprej bodo izvajali nacionalna kolizijska pravila, ki pa se razlikujejo od predloga RIM-3. Zakaj tukaj ni bilo soglasja na ravni vseh držav članic v letu 2008? Takrat eh, so pripravili prvi predlog k Rim 3. Vsi, ki to zadevo poznate in ki poznate mednarodne ločitve, veste, zakaj se je to zgodilo, zato se sama v to ne bom spuščala. Namesto tega bom zastavila nekaj vprašanj, kar zadeva samo vsebino predloga Rim 3. Najprej lahko povem, da bi bilo dobro, da bi zakonski pari imeli pravico, da se odločajo o pravu, ki se uporablja. Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, kdaj naj bi imeli to možnost in priložnost. Predlog v zvezi z Rim 3 pravi, da tukaj omejitev ni. Vendar pa obstaja določena razlika med eh, določeno pogodbo, ki se sklene pred eh, zakonom in eh, določeno pogodbo potem, ko govorimo o določeni pogodbi, ta mora biti zavezojoča in določene navezne okoliščine morajo veljati takrat, ko se je ta sporazum sklenil. Ampak to se je morda spremenilo, ko je prišlo do razveze. Mislim, da se pravzaprav zakonci morajo odločiti, kar zadeva pravo, ki se uporablja takrat, ko želijo pravzaprav prekiniti zakonsko zvezo primerjavi eh, z obdobjem, ko so sklenili zakonsko zvezo. To se je morda zgodilo pred številnimi desetletji oziroma leti in eh, to je boljši pristop, ker zadeva izbrano pravo. Predlog Rim 3 pa pravi, da je to sporazum, ki se odloča o izbiri in to bi morali eh, podpisati, imeti bi morali tudi datum. Ampak to nikakor ne zagotavlja, da oba partnerja veste, kaj se bo zgodilo, kaj bo to pomenilo, ko se odločijo za določeno pravo pravzaprav pravni nasvet ni obvezen. Odvetniki, ki se ukvarjajo z mednarodnimi razvezami, pa tudi zagovarjajo naslednji pristop. Pravzaprav jim moramo imeti pravno svetovanje, ker te pravne informacije, ki so na voljo na spletu in se veliko krat uporabljajo, pravzaprav je to zelo težko razumeti in veliko krat so informacije napačne. To velja tudi za tiste informacije, ki jih zagotavlja Evropska pravosodna mreža za pravosodno sodelovanje. Ker zadeva predlog Rim 3. Ne vem, zakaj smo tukaj govorili o eh, zadnjem običajnem pribvališču, ki je navezna okoliščina. Tukaj moramo upoštevati eh, določene pogoje in to pomeni, eh, da določen partner še vedno živi na tem naslovu in v določenih okoliščinah se to ne sme spremeniti eno leto, preden se je zadeva napotila na sodišče. Ampak težko je ugotoviti te okoliščine če ni tehnega razloga, če ne moremo posredovati tega razloga, zakaj se uporabi ta kompleksna navezna okoličina, ki nam omogoča pravo, ki se uporablja, če to ne velja, bi morali to določbo zbrisati. Ko govorimo o pravo, ki se uporablja, tretji oziroma četrti eh, člen uredbe bi se tako veliko lažje izvajal. Bistven argument določenih držav članic, ki se niso odločile za okrepljeno sodelovanje, je, da kolizijska pravila lahko pomenijo tudi to, da se bo uporabljalo tuje pravo. Predlog Rim 3 to potrjuje, ampak določeni varnostni mehanizmi so bili oblikovani. Sodišče izbrane oziroma sodelujoče države nikakor ne sme izvajati diskriminacijske zakonodaje. Potem Lex Fori, to je ta varovalka in ona poskrbi za to, da se temeljna načela ne kršijo. Posledično to tudi pomeni, da evropski zakonodajalec ima določeno obveznost in že od samega začetka mora biti jasno, katero pravo se uporablja in eh, katera zakonodaja krši načelo enakega obravnavanja spolov določene določbe iz Rima 3 ravno tako upoštevajo to, da ločitev oziroma razveza po pravni ločitvi se ne more zagotoviti oziroma se ne more izvajati v Malti. Z izjemo Malte pa imajo vse druge države članice možnost, da uporabijo eh, pravila in da tukaj upoštevajo maltežansko zakonodajo. Maltežansk odloka sodišča, pa ne smejo odobriti razvezo, tudi če določeno tuje sodišče uporablja eh, to pravo. Vsega obžalovanja vredno je, da ostale države članice pri okrepljenem sodelovanju ne nasprotujejo temu, da bi te določbe postale del evropske uredbe, ampak govorijo samo o nacionalnih vidikih maltežanske določbe so korak nazaj, kar zadeva zagotavljanje pravic določitve v Evropi in so korak v napačno smer. Kako sama ocenjujem Rim 3? Negativno. Kolizijska pravila, poleg eh, možnosti zakonskih partnerjev, da se odločijo o pravu, ki se uporablja, je pravzaprav dosje, ki ga zelo težko in kompleksno izvajamo. Ta dosje ni prepričil in lahko bi ga izboljšali. Sama menim, da je bistveno tudi to, da današnje izbire morajo biti relevantne tudi za prihodnost. Ampak eh, prihodnost eh, pomeni, da je tukaj veliko določenih uredb eh, na področju čezmejnega zakonskega prava. In če ne bi bili dosledni, potem moramo poštevati tudi Rim 3. Rim 3 je tukaj bistven. Nasplošno bi bilo dobro, če bi se odločili za izbiro načela lex fori in eh, tako bi videli, ali se bodo stranke odločile drugače ali ne. Pristop lex fori bi pomenil, da bi imeli nekakšen eh, turizem, da bi izbirali najugodnejši sistem pri razvezah in mislim, da tega načela nikakor ne smemo uveljaviti. Rim 3 ni izoliran instrument. Brusel 2 bis pa tudi eh, določa pristojnost sodišč in to moramo upoštevati na tem področju. skladno z Bruselj 2 bis eh, se ni pokazalo, da zakonski pari se odločajo za različne pravne sisteme in da se tukaj odločajo tudi za tista sodišča, kjer ni naveznih okoliščin. Če pa tukaj upoštevamo enotna pravila, ki urejajo pristojnost, z Rimom 3 ne bomo do, rešili določenih težav, ki pa niti ne obstajajo v praksi. Zaradi teh razlogov in zaradi določenih predlogov, ki sem jih eh, predstavila, mislim, da ne bi bilo dobro, da bi Rim 3 sprejeli. Hvala. Bardzo dziękuję, pani profesor. Hvala lepa, gospod profesorica. Vprašanja v zvezi z Rimom 3 so res zelo zapletena. Zavedamo se, da obstaja omejeno področje uporabe, Rima 3, vseeno pa ima Rim 3 dodano vrednost. Parlament v tem zakonodajnem postopku sodeluje samo kot posvetovalec, hvaležni pa smo belgijskemu predsedstvu, da so upoštevali naše komentarje in sestanek so obravnavali kot sestanek koreperja. Upam, da bomo K temu lahko prešli spet kasneje, sedaj pa dajem besedo gospodu Šefu Van Erpu, profesorju civilnega prava in evropskega zasebnega prava iz instituta v Maastrichtu. Je tudi nadomestni sodnik v prizivnem sodišču. Gospod Van Erp nam bo predstavil režime premožen iz zakonskih zvez ter patrimonialne vidike drugih vrst skupnosti. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najprej nekaj začetnih opom. Ko govorimo o zasebnem mednarodnem pravu, moramo upoštevati tudi človekove pravice. Štiri svoboščine evropske zakonodaje in določenih vidikov zakonodaje ne moremo ločiti od drugih vidikov. Torej, premoženja iz zakonskih zvez ne moremo ločiti iz zakonodaje o dedovanju. V teh desetih minutah, ki jih imam, se bom pa posvetil odnosu vsebinskega prava in mednarodne zakonodaje. Zasebno mednarodno pravo mora biti takšno, da ne smemo razmišljati o kolizijah Ampak, ker govorimo o pravnih sistemih v okviru Evropske unije, se moramo vprašati, kako lahko različne zakone in zakonodajo uskladimo tako, da bo teklo. Kako lahko to omogočimo ljudem, ki živijo in delajo čez mejo. To področje je zelo zapleteno ljudje lahko začnejo živeti skupaj, brez kakršnekoli pravnega vidika. Sploh jim ni treba skleniti zveze oziroma sporazuma o kohabitaciji. Zadeve so zelo zapletene, kajti tukaj morajo veljati zakonske določitve, ko pa govorimo o lasnini, mora veljati lasninska zakonodaja. Naprimer, če nekdo iz Nemčije začne živeti skupaj z nekom iz nizozemske, imata pa hišo v Belgiji, potem velja belgijska zakonodaja za hišo. Če imata sredstva v Nemčiji ali nizozemski, potem velja ustrezna zakonodaja tam, zato je stanje zelo zapleteno. Lahko skleneta tudi sporazum o skupnem bivanju ali kohabitaciji. To ni poroka, zato se lahko odločita, katera zakonodaja bo za to veljala lahko si izberete, na primer, francosko zakonodajo. Ljudje, ki živijo skupaj in niso v zakonski zvezi, niso poročeni, potem dejansko vidimo, kako zapletene so lahko razmere. To je morda drugače, če sklenete registrirano partnersko zvezo. Potem lahko rečete, dobro, izbrala sta določen režim in potem lahko uporabljamo zakonodajo, v državi, kjer je bila ta skupnost sklenjena. Ljudje se potem poročijo ali sklenejo zakonsko zvezo. Pojavi se prvo vprašanje, ali sploh sprememo to zakonsko zvezo. Posod ni namreč sprejeto, naprimer, da lahko istospolni pare sklenejo zakonske zveze. Na tem področju smo že upravili nekaj dela. Imamo Haško konvencijo, o režimih premoženja iz zakonskih zvez. Želim pa opozoriti na naslednje. Če bomo karkoli storili na področju evropske harmonizacije ali poenotenja mednarodne zakonodaje, potem moramo podrobno preučiti tudi delo drugih institucij po svetu. Ne smemo dopustiti, da bo Evropa šla v svojo smer ne da upošteva to, kar se, kaj se dogaja druge. V svojem dokumentu zato predlagam naslednje. Prvič, mobilnost oseb. Po mojem, to ni ključni oziroma ni samo ključni element notranjega trga, ampak tudi izraz evropskega državljanstva. To bi morali upoštevati, ko upoštevamo enotna evropska pravila in zakone, ki zadevajo premoženje iz zakonskih zvez. Svoboda oseb in zasebna avtonomija je nekaj, kar bi morali spodbujati v okviru teh pravil, kolikor je le mogoče. Haška konvencija v zvezi z premoženjem iz zakonskih zvez, tako se zdi, zagotavlja svobodo in zasebno avtonomijo do stopnje, da bi to morali zelo natančno preučiti. Drugič registrirane partnerske zveze imajo element registracije. Zato gre tukaj za element formalizacije zveze med partnerjema. Študije pa kažejo, da so pravne posledice različne. Glede na to, da imajo skupen element registracije, potem bi lahko bil to tisti skupni element. Les, lex loci registracioni partnerja lahko oblikujeta svojo zvezo, takšno avtonomijo bi morali dopustiti, ampak omejiti bi jo morali naprimer na mesto registracije in bivališče. Kaj želim povedati? Tudi v primeru registriranih partnerskih svez bi jim morali dovoliti izbiro, kje bo sta partnerja registrirala svojo zvezo. To bi morali sprejeti. De facto skupnosti, de facto zveze ne morejo biti ena pravna institucija. Zato jih bomo morali preučiti, preden lahko razmislimo o kakršnih koli mednarodnih pravilih na tem področju. Pogodba o premoženju je nekaj, kar moramo upoštevati in seveda moramo upoštevati tudi zaupanje. Zaupanje v pravni praksi je zelo pomembno. To pomeni, da veljajo naprimer različni zakoni, tudi v vidiku patrimonialnih posledic, kot partnerja, ki bivata skupaj v zvezi, morda ne boste želeli izbrati določene zakonodaje, ampak si boste želeli izbrati drugo. Ne vem, zakaj ne bi mogli imeti skupnih policijskih pravil v zvezi s temi skupnostmi če skleneta sporazum o skupnem bivanju, potem moramo upoštevati njuno avtonomnost. Za de facto skupnosti bi lahko upoštevali pa tudi za registrirano partnerstvo in celo zakonske zveze na podlagi nemško-francoskega predloga. Upoštevali bi torej lahko oblikovanje evropskega modela za te zveze. Vprašanje, ki se pojavlja, je, ali lahko izberemo evropski model, ki ne bo povezan s modeli držav članic. Ali lahko izberemo samo model, ki je omejen z zakonodajo v določeni državi članici, ki velja privzeto. Če želimo imeti izbirni evropski model, potem bi po mojem mnenju šli predaleč. Ampak, če bi imeli model, ki bi ga lahko izbrali v okviru zakonskih omejitev, to je nekaj, o čemer bi lahko razmislili. In še na koncu, glede na to, da je skrbništvo zelo pomembno in še posebej, kar zadeva priznavanje skrbništva, potem mislim, da bi morali razmisliti. O evropskih pravilih priznavanja zakonodaje o skrbništvu. Ta zakonodaja je zelo pomembna v premoženju, ki izhaja iz zakonske zveze in tudi drugot vseeno, pa sedaj govorimo še tudi o čem drugem. Hvala. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To rzeczywiście niezwykle. Hvala lepa, gospod profesor. To je zelo pomembno vprašanje, še posebej glede na to, da imamo zelo veliko število registriranih partnerskih zvez v državah članicah. S tem se seveda pojavljajo tudi vprašanja premoženja in dedovanja. Če bi kot podlago uporabljali zakonodajo držav članic, bi to bila možna dobra rešitev. V svoji predstavitvi ste govorili o francosko-nemškem režimu. S tem pa prehajamo na naslednjo predstavitev. Eva Becker je pravnica pri Jungeburg in Becker v Berlinu. Tukaj je, da nam predstavi nekaj zanimivih vidikov režimov premoženja in zakonskih zvez v Franciji in Nemčiji. Izvolite. Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje, resnično bi vam želela poročati o nekem konstruktivnem elementu Evrope, namreč o francosko-nemškem sporazumu o izbirnem modelu delitve zakonskega premoženja. Namreč običajno se pogovarjamo o koalicijskih pravilah in o pristojnosti sodišč, poskušamo to poenostaviti oziroma poenotiti in s tem se potem ukvarja, s tem se ne ukvarja te, ta projekt, ki vam ga bom predstavila jaz. Uh, govorila bom bolj o delitvi zakonskega prženja in sporazumu na tem področju dveh evropskih držav. Evropska in Nemčija, Evrop, Francija in Nemčija sta podpisali ta sporazum in ta se imenuje kot izbirni model delitve zakonskega premoženja. Gre za to, da so družine veliko bolj mobilne, veliko bolj mešane in to je sicer po eni strani velik uspeh za Evropo, po drugi strani pa kaže veliko potrebo, da se v praksi uredijo odnosi teh družin. S temi vprašanji se po našem mnenju ne moremo kar tako preprosto ukvarjati, kajti obe državi imata določen sistem, določena prava, ki določajo ta delitev zakonskega premoženja in zato ne moremo uh, rešiti teh vprašanj zadovoljivo, kajti nacionalni predpisi seveda uh, so odvisni od nacionalnega konteksta, tako so tudi bili oblikovani. To pomeni, da je tukaj tudi vedno povezava z premoženskim pravom in vedno tu tudi soodvisno z podjetniškim pravom in eh, pravom, ki se naša na dedovanje. Tako da so bi bili ti rezultati nezadovoljivi. Tako smo morali najti rešitev, ki bo zadoščala naslednjim kriterijem najprej bi morala biti, biti ta model kompatibilen z obema pravnima sistemoma. Nacionalni pravni sistem naj bi bil zaradi tega čim manj okrnjen, zlasti ko gre za upravljanje premoženja. Ta novi izbirni model naj bi tudi zaščitil najpomembnejšo premoženje zakoncev, naprimer družinsko hišo, družinski dom, in tudi naj bi izkazal solidarnostno ravnanje, torej neke vrste kompromis med zakoncema. Ta kriterij je tudi komisija ocenila kot pomemben in tukaj zaradi tega smo izpostavili pomen ločenega premoženja. Ta model, torej oba, obi državi poznata zakonsko skupnost, v kateri se po razvezi deli premoženje na enake dele in tudi kompromis glede delitve premoženja, ki je bilo pridobljeno v zakonu. Treba je ugotoviti, kakšno je premoženje ob začetku zakona in ob koncu zakona in potem se ugotovi, kakšna je razlika in razliko se potem razdeli na pol in uh, pridobi tista stranka, ki je slabše uh, stoji. Tukaj bi spostavila tri vidike, po katerih lahko merite, kako težko je bilo komisiji uh, tukaj priti do ustreznega uh, predloga. Potem, kot prvo, imamo tukaj družinski dom. Um, prepoved imata zakonca, da bi razpolagala z družinskim uh, Eh, domom, tudi z najemnimi pogodbami. In ta zaščita presega nemško ureditev. Po nemškem vdenju pa je bila želena, kajti naša praksa je, da je prav to družinsko stanovanje, družinski dom najpomembnejša premoženja, ki jo je treba deliti. Eh, potem smo prav tako želeli tukaj ohraniti francosko načelo režim primer. Potem drugi vidik so darila. Eh, to izhaja iz 8. in 10. člena tega sporazuma in sicer iz tega osnovnega premoženja se vzame, izuzamejo deli premoženja, ki so bili podarjeni sorodnikom v direktni liniji. To je bilo kar težko sprejeti strani Eh, nemške strani, kajti mi smo si želeli preprostega modela, torej dvojnega sestavljanja, dvojne bilance premoženja, ki bi bilo preprostejše. Vendar pa smo vedeli, da bi ta vrstni model eh, za konci verjetno eh, hitro lahko sprejeli. Potem ovrednotenje zemlišč, ki so bili že uh, v premoženju pred sklenitvijo premoženja. Tukaj smo se dolgo pogajali o upoštevanju uh, večanje ali manjšanja vrednosti teh zemljišč in kakšna je vrednost bila na začetku zakona in ob zakoncu zakona. Delegacije so sklenile, da bomo tukaj sledili nemškemu modelu in da se bodo premoženski predmeti merili tako po taki vrednosti, kot so imeli, ko je bilo neko premoženje pridobljeno. Vendar pa je tukaj bilo treba upoštevati tudi francosko um, stališče v zvezi z nepremičninami. Tukaj smo potem skušali priti do takšne rešitve, tudi ko gre za premoženje, ki ga je pridobil e, samo en zakonec brez sodelovanja drugega zakonca. Tukaj smo potem naleteli tudi na problematiko indeksacije. Uh, v Nemčiji bila posledica tega, da se vrednost zasebne, začetnega premoženja želi primerjati s končnim premoženjem, medtem ko francosko pravo le omejeni meri omogoča to indeksacijo. Zato smo hoteli najti nekaj, kar bo spremljivo za obe strani. To je v 9 tem členu in sedaj smo tukaj zapisali nižjo stopnjo rasti cen, kar obstaja v številnih državah članicah Evropske unije. Tako da je Evropska komisija že zdaj vnaprej hotela preveriti, ali to vrstna referenca v vseh državah članicah obstaja, če bi te potem hotele pristopiti k temu sporazumu. Skratka, tukaj imamo različne elemente, ki potem so prisotni povsod. Potem še harmonizacija materialnega prava. Tukaj je seveda veliko čustev in tradicij, ki so s tem povezani in zato je bilo težko priti do nekega splošnega kompromisa. Potreba po pravni varnosti in poenostavitvi pravne uh, Eh, pravnih določb. Te potrebe so resnično velike in zadoščajo, kajti kaže se volja, da bi države eh, nekako skušale vseeno harmonizirati stvarno pravo, ki se tiče družinskega eh, premoženja. Kajti, uh, vidimo, da si državljani želijo praktično rešitev za njihovo premožensko stanje, ki ne bo eh, veljala le za Nemčijo in za Francijo. Komisija je namreč ugotovila, da bi imeli tudi drugi narodi željo pristopiti k to vrstnemu sporazuma, zato to možnost sporazum že predvideva države članice tako naj bi zlahka pristopile k temu sporazumu, kajti to ne posega, ta sporazum ne posega v nacionalno pravo. Prav nasprotno, ta nacionalna pravila obstajajo sočasno, torej paralelno. V interesu pravne gotovosti za družine in zadevne strani je po mojem zato resnično zaželeno, da bi se uspešno delo nadaljevalo, kajti to je motivacija za harmonizacijo, tudi ko gre za družinsko pravo, tako da bi to delo vsekakor morali hitro nadaljevati. Bardzo dziękuję pani Becker e, za te interesy. Hvala lepa gospa Becker za to zelo zanimivo predstavitev. Prepričan sem, da nam lahko izkušnje z dvostranskih odnosov koristijo pri tem, ko poskušamo ugotoviti, kaj bi delovalo na širši zakonodajni osnovi. Vesel sem, da to deluje in da je to odprto tudi za druge države članice. Prav gotovo bomo to zelo natančno preučili in upoštevali izkušnje, ki jih imate pri tem. Samo nekaj tehničnega vam želim sporočiti. Parlamentarna pravila določajo, da v to dvorano, v plenarno dvorano, ni dovoljeno prinašati pijače ali hrane vendar zunaj dvorane je bar, ki se imenuje bar Miki Miška. Tam lahko pijete in kaj prigriznete, vendar v tej dvorani prigrizki in pijača niso dovoljeni. Se upravičujem, tako pač je v Evropskem parlamentu. Dobro, nadaljujemo. Naslednja zelo zanimiva tema je pregled razmer v državah članicah na področju vzajemnega priznavanja istospolnih porok, civilnih partnerstev, istospolnih partnerjev in partnerjev različnih spolov. Prva govornica je Beatriz Weisgut, ki je predsednica odbora o družinskem pravu in pravu dedovanja in sicer iz Pariza. Izvolite. Merci. Je voudrais sur ce sujet délicat euh, vous délivrer trois messages. Hvala lepa. Tri sporočila vam želim posredovati na tem zelo občutljivem področju. Najprej želim podati pregled. Opozoriti moram na to, da reda na našem področju ni. Negotova narava pravnih načel. Govorila pa bom tudi o tem, kako lahko izboljšamo pravno gotovo za dr evropske državljane. To ne bo preveč ambiciozen pristop. Prvič, razmere v državah članicah. Razmere so zelo različne. Samo pet držav članic priznava istospolne poroke, med drugim Španija in Portugalska. Druge države priznavajo partnerske zveze, to so partnerske zveze, ki so odprte samo za istospolne partnerje. To je v bistvu kopija institucije zakonske zveze. To velja naprimer za Nemčijo in Dansko. Po drugi strani pa imamo tudi tako imenovana konvencijska partnerstva. To so partnerska, partnerske zveze, ki so na voljo heteroseksualnim in tudi istospolnim partnerjem partnerjem. To je zelo podobno poroki oziroma zakonski zvezi. Potem imamo pa še Polsko, ki ne priznava niti partnerstev, niti istospolnih porok. Naslednja razlika je, da države članice zakonske zveze iz drugih držav članic zelo različno obravnavajo. Naprimer, v eni državi je zakonska zveza, v drugi državi pa je potem samo partnerstvo priznano. Pojavljajo se tudi težave v zvezi z zakonodajo, katera zakonodaja se bo uporabljala v zvezi z veljavnostjo in kakšen učinek ima to. Naprimer, lahko gre za bivališče, kraj registriranja ali kaj drugega, kar določa veljavnost. Obstajajo tudi druga vprašanja v zvezi s tem, kako obravnavamo istospolne pare zelo raznolika zakonodaja obstaja. Torej, naprimer, francosko-španski istospolni par, ki se poroči v Španiji, to bi veljalo v Španiji, v Franciji pa ne. Nedavna razsodba nemškega sodišča določa, da je istospolni, istospolno zvezo mogoče v Nemčiji obravnavati le kot partnersko zvezo. V Belgiji imamo pravno kohabitacijo ali sobivanje, tako lahko heteroseksualci bivajo skupaj, ampak to se ne šteje kot partnerska zveza na finskem, kajti partnerstva na finskem so samo za heteroseksualne pare. Zdi se, da bi morali spremeniti definicijo in govoriti o zakonski zvezi ali preprosti poroki. Po občem pravu. Morda bi lahko zagotovili kakšno rešitev za istospolne prave. Tudi kar zadeva dedovanje, če imamo dva istospolno usmerjena Nemca, ki živita v Franciji, potem bi imela težave z dedovanjem v zvezi s premoženjem, ki sta ga zbrala, ko sta živela v Franciji. Kje bi se lahko pritožila in tako naprej. Zelo veliko pravnih luken torej obstaja. Nacionalna in evropska zakonodaja v zvezi s tem zelo negotova. Imamo svobodo gibanja, da, ampak nimamo pravne prakse v zvezi s tem vprašanjem. Obstaja morda usporednica z imeni. Eno ime, ki je priznano v eni državi članici, bi moralo biti priznano tudi v vseh drugih državah članicah takšna pravna praksa bi morda lahko veljala tudi v zvezi z zakonskimi zvezami. Direktiva iz leta 2004 določa, da lahko družine potujejo po Evropski uniji, ampak v okviru tega zakona lahko partner biva tam le, če ima zagotovljene enake pravice. 8, 12 in 14 členi iz listine o človekovih pravicah prepovedujejo diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti rečeno, področje, kjer nimamo zakon, pravne prakse sodišča za človekove pravice, so istospolno partnerstvo, naprimer. Imamo tudi avstrijski primer, ki je zelo pomemben na tem področju. Morda, naprimer, sodišče uporablja zakonsko pravo iz drugih področji, kot je naprimer posvojitve. V Luksemburgu lahko primer za razveze uporablja drugačno sodno prakso, če je nekdo turškega porekla. Imamo listino o človekovih pravicah, ki določa pravico do oblikovanje družine, ampak to ureja nacionalna zakonodaja. Vse je zelo negotovo na nacionalni ravni, evropske sodne prakse pa skoraj da ni. Vse to je zelo nedavno in pravne doktrine so zelo različne. Partnerstvo naj bi urejala nacionalna zakonodaja ali država izvora. To ni jasno določeno. Imamo zelo obsežno zbirko različnih zakonov in veliko pravne negotovosti. Kako lahko stvari uredimo? Lahko oblikujemo enotno premožensko zakonodajo, lahko pa harmoniziramo mednarodno zasebno pravo. To bo omogočal Rim 3, to je zelo pozitivno. Sveda pa je vse skupaj za nas še vedno zelo novo. Morda bi morali preučiti kakšni bodo učinki tega, preden odpiramo nova področja. Naslednja, morda skromna rešitev je, da bi se lotili vzajemnega priznavanja. Nujno je, da priznavamo mešane pare v skladu z režimom, v okviru katerega so sklenili svojo zvezo uskladiti moramo tudi zakonodajo v zvezi z pravicami, ki jih določajo te zveze. Če je zveza sklenjena v državi članici, potem mora biti priznana v prav takšni obliki v vseh državah članicah Evropske unije. To pomeni, da švedska zakonska zveza med istospolnima partnerima bi še vedno bila zakonska zveza tudi v Nemčiji, ne glede na to, da sta partnerja istospolna oziroma istospolno usmerjena tudi podobna stvar v Španiji bi veljala v Franciji in na Finskem, naprimer. Če želimo zagotoviti prosto gibanje, svobodno gibanje ljudi, potem moramo dati državam članicam možnost, da uveljavljajo svojo zakonodajo na tem področju. Potem imamo pravice, ki jih vključujejo te zveze. Imamo evropske in mednarodne konvencije na tem področju, naprimer govorili smo o preživninah, o razvezah in tudi o dedovanju, pa tudi o režimih v zvezi z zakonskimi zvezami. Razlike so velike, še posebej kar zadeva obdavčevanje in posvojitve. Če govorimo o partnerskih zvezah, potem imamo nekaj primerov harmonizacije. Vse poteka v smeri, da bi priznavali mesto oziroma kraj sklenitve zveze partnerja si lahko tudi izbereta veljavno zakonodajo. Evropska zakonodaja mora omogočiti priznavanje, uveljaviti mora instrument, ki bo določil, da se prizna izvirno, originalno sklenjena partnerska zveza. To se veliko pojavlja, veliko krat pojavlja v razpravah. Govorimo o tem, kako bi skupno bivanje naj opredelili. Vprašanje postavljam, ne vem pa, kakšen je odgovor. Pojavlja se vprašanje, ali naj sploh kaj opredelimo. Vprašanje je tudi, kakšne pravice omogočajo te zveze. Preučiti moramo zasebno mednarodno pravo, medtem ko poskušamo uskladiti tudi zakonodajo v državah članicah. Države članice želimo spodbuditi tudi k temu, da bi priznale določeno vrsto skupnosti. Mislim, da priznavanje ni problem, imamo vzajemno priznavanje sodnih odločitev. Naprimer, ko zvezo prizna javna institucija, potem je priznanje najmanj, kar lahko ponudi država članica, zato da ravnamo v skladu z zakonodajo druge države članice. države članice bi potem morale uporabljati zakonodajo druge države članice, ampak strinjam se z gospod Becker, ki pravi, da ne bomo imeli Evrope, če ne bomo uskladili svoje zakonodaje in če ne bomo razumeli zakonodaje drug drugega. Zavedati se moramo, da je zakonodaja v pravni skupnosti države članice, pomembna. Razumeti pa mora seveda tudi zakonodajo druge države članice. To ni pomembno samo za institucije, ampak je pomembno za pravne skupnosti v državah članicah, zato da lahko vsi začnemo z razpravo o tem. Hvala. Hvala lepo za to izjemno zanimivo predstavitev. Bila je zelo zanimiva. Podali pa ste tudi nekaj zelo jasnih predlogov. Morda bodo nekateri to težko sprejeli, tega se zavedamo v odboru za pravne zadeve in v tej dvorani. Vendar, zelo zadovoljen sem, da ste nam podali te zelo jasne predloge. Mislim, da se jim bomo v razpravi kasneje lahko prav gotovo posvetili. Naslednji govornik je gospod Charles Hyde. Je pravnik iz Londona. Izvolite. gospe in gospodje sem anglež z zelo tradicionalnimi navadami slabo govorim francosko nizozemsko pa sploh ne do 18. leta sploh nisem stopil ven iz Anglije razen na škotsko dopustoval sem na škotskem zato da bi pobegnil iz Anglije ko sem bil star 18 let, sem prvič potoval v tujino. Šel sem v Avstralijo, tam govorijo angliško. Morda ni na ključje, zakaj so mene prosili, da z vami delim vidike z vidika občega prava iz Združenega kraljestva. Za Angleža nisem nenavaden, smo zelo tradicionalni, previdni, trmasti in ne prilagajamo se hitro. Ta opis vas morda preseneča, morda si mislite, da smo napredni in da se prilagajamo. Ampak nekaj vam bom povedal v zvezi z našim pristopom do zakonskih zvez in istospolnih partnerstev. Zgodovina ni impresivna, še vedno smo v viktorijanski Angliji 19. stoletja. Ločevanje med bogatimi in revnimi je zelo veliko. Različno obravnavanje moških in žensk je neopisljivo. Takrat ženske niso imele pravice do glasovanja. Če se je nekdo poročil v viktorijanskih časih kot ženska, si se odpovedal vsem pravicam, ki si jih imel, do moškega. V bistvu je moški lastil si žensko, otroke in tudi premoženje. Moški se je takoj lahko ločil od ženske, ženska pa je lahko zaprosila za ločitev oziroma razvezo le v izjemnih okoliščinah. Leta 1973 se je zakonodaja spremenila in sprostila, potem pa še enkrat leta 1973. Ampak razen določenih amandmajev se od takrat ni več spremenila. Imamo torej 37 let zakonskih interpretacij naše zakonodaje. To je še posebej vidno v zvezi z finančnimi določitvami. Imamo sistem diskrecijskih porazdelitev, zato je bilo morda neizogibno, da so določeni bili v takšnem stanju, da so diskriminirali proti ženskam. In tudi so do leta 2000 ne glede na bogatstvo, je konvencija ta, da se za žensko določi številka glede na potrebe in to je predstavljalo najvišjo možno mejo za njene zahtevke. Leta 2000 je to spremenilo. Sodišče je končno priznalo svojo diskriminacijo in prvi mejnik k enakosti je bil položen naše obravnavanje istospolnih odnosov ni bilo nič drugačno. V bistvu je bilo še slabše. Leta 1954 je Lord Wolfenton na zahtevo vlade poročal o čudnem obnašanju homoseksualnih prekrškov in pro prostitucije. Tri leta je trajalo, da pripravljal poročilo in odločil je, da istospolni odnos ni več nekaj, za kar bi lahko človek bil kaznovan s smrtjo. Hitro se obračajo stvari. V Angliji samo deset let je trajalo, da je to postalo zakon. Na škotskem potekajo stvari morda malo počasneje, na škotskem so 22 let kasneje sprejeli ta zakon. Leta 1994 je bilo starost soglasja znižanja iz 21 na 18 in leta 2000 je postala 16. To velja za istospolne partnerje. Leta 2002 je bila gejevskim parom dana možnost, da so posvojili otroka. Leta 2005 je bil sprejet akt o civilnih partnerstvih in tam so imeli pravice tudi istospolni partnerji. Zakaj vam to govorim? Kaj ti sprememba v pristopu v zadnjem desetletju je bila zelo velika ne gre samo za spremembo v domačih pristopih pri zakonodaji in pri tolmačenju naše zakonodaje, ampak tudi, in to je še bolj pomembno, pri priznavanju pristopov drugih državni, držav članic v Evropi. Spremembe zadevajo status odnosa, vzve, zadevajo pravice, ki izhajajo iz tega odnosa in tudi akt o priznavanju spolov je omogočal, da transseksualci dobijo certifikat o pravicah in da lahko tudi sklenejo zakonsko zvezo. Akt priznava ne samo pravice tistih, ki so spremenili svoj spol v okviru zakonodaje v Združenem kraljestvu, ampak tudi tistih, ki so to naredili zunaj države. Civilno partnerstvo je sedaj na voljo istospolnim partnerjem. Merila so podobno ali enaka kot v zakonski zvezi. Še enkrat priznavanje istospolnih porok v tujih jurisdikcijah. V okviru zakona iz leta 2004 bodo priznani, če so registrirani v Združenem kraljestvu in v številnih drugih primerjih, če so sklenjeni v drugih teritorijih, če so izpolnjeni določeni pogoji. Priznavanje se podane glede na to, kakšen obseg pravic ima ta partnerja na tistem teritoriju, kjer sklene ta zakonsko zvezo. In to bo potem priznano tudi v okviru zakonodaje Združenega kraljestva. Potem so jim na voljo vse določbe, ki veljajo za razveze. Imajo pravice tudi v okviru dedovanja in tako naprej. Merila, ki to določajo, so enaka kot pri razvezi. Če se razveza zgodi na drugih teritorijih, potem lahko ta partnerja še vedno uporablja ta zakonodajo glede dedovanja v Združenem kraljestvu. To je podobno kot v razvezi. Različno se obravnavajo heteroseksualni ali istospolni partnerji, ki niso niti v civilnem partnerstvu, niti v zakonski zvezi, ne glede na to, kako dolgo sta partnerja, nimata nobenih finančnih pravic od tega, vendar če so vključeni otroci, potem je starševska odgovornost namenjena otroku oziroma očetu, če je zapisan na rojstnem listu otroka. Leta 90 smo sprejeli zakonodajo, ki je omogočila, da imajo tudi nebiološki starši pravice do starševstva. Enaka zakonodaja velja za istospolne par, vendar to se je pojavilo šele leta 2008. Ta zakonodaja omogoča enake pravice nebiološkim staršem kot akt iz leta 90, vendar to vključuje še eno razsežnost, namreč pravica matere, ki ne nosi jajčeca, ima enake pravice in odgovornosti kot oče in to je seveda s tem povedano. Ta akt pa ne velja za nazaj. Torej, partnerji, ki so nebiološki starši otrokom ali niso v civilnem partnerstvu, potem nikoli ne morejo postati pravni starši. Starševska odgovornost prinaša odgovornosti, odpira pa tudi možnosti pravnih sredstev v zvezi z otrokom, ne da bi morali za to dovoliti. Prositi dovoljenje sodišča. Naša domača pravila se spreminjajo tako, da zagotovimo, da tistim, ki imajo starševske pravice, v Evropi, da se to prizna tudi v Združenem kraljestvu. Enako seveda velja v nasprotni smeri. V nekem smislu je to moje sporočilo za vas. Priznavanje v okviru nacionalne jurisdikcije ali jurisdikcije drugih držav je ključnega pomena, če želimo zagotoviti harmonizacijo, če tudi ni enotnosti na področju zakonodaje. Zdi se mi, da smo trdo delali in trdo delamo na tem, da priznamo in uvedemo zakonodajo ter razumevanje iz drugih držav članic, spoštujemo druge jurisdikcije. Sedaj smo v dnevih, ko pari iščejo najboljše možnosti za razveze, smo mi odprli vrata in to omogočili številnim. Hvala. Bardzo dziękuję. Przyznam, że jestem e, pod ogromnym wrażeniem. Najlepsza chwala. Moram priznati, da sta tako obseg in tudi hitrost sprememb v Združenem kraljestvu v zadnjih 20 letih nam je naredila veliko tisko, govorimo o zakonskem in družinskem pravu. Tako da res iskrena hvala za te za to predstavitev, hvala tudi ostalim govornikom. Žal pa čas kar beži. In zdaj bomo poslušali zadnjo predstavitev v okviru tega panela in uh, Naj vas še enkrat spomnim, da se lahko prijavite tudi uh, k razpravi, če boste le zapisali svoje ime in primek na listek in ga oddali tukaj pri meni, tako da bomo lahko razpravo nekoliko bolje organizirali. Naslednja tema je zelo pomembna, kajti ko govorimo o zaščiti otrokovih pravic v družinskem pravu, moramo vedeti, da moramo poznati tudi možnosti družinske medijacije v Evropi. O tem nam bo govorila gospa Marija de Consejcao Olivera, ki je odvetnica in medijatorka in, prihaja iz, in je strokovnjakinja Sveta Evrope. Izvolite, gospa. Eh, bom dia a todos, eh, senhor presidente, senhoras e senhores. Dober dan vsem skupaj. Gospod predsedujoči, gospodje in gospe poslanci, gospe in gospodje. Mednarodna družinska medijacija je nekaj, čemor se v zadnjih 20 letih resnično posvečamo, kajti tukaj obstaja številne pobude, gre za razvoj uh, ki je išel ne le iz vladnih dejanj in okrepov, temveč tudi eh, iz različnih delovanj javnih organov, psihologov, eh, odvetnikov, socialnih delavcev, različnih eh, zainteresiranih strani, ki so sodelovali pri tem, da bi dosegli sporazumno in izvršljivo kot tudi zaupno doseganje soglasi. Družinska medijacija je ena od glavnih načinov za reševanje sporov, ki se pojavijo ob razvezah in ločitvah. Veliko krat, kot vemo dobro, spor, ki se pojavi pri razvezi ali ločitvi, je lahko zelo resen, lahko privede celo do ugrabitve otrok. Glede na psihološko ki vpliv tega na družino in vseh zainteresiranih stvari, moramo vedeti, da je zelo pomembno, da dosežemo medijacijski proces s pomočjo medijatorja, ki bo omogočil obema stranema, da se pogovorita v ozračju zaupanja. In tukaj seveda je treba zelo upoštevati vse, interese vseh odeleženih strani, še zlasti pa otrok. Mislim, da nas vse skrbijo naši otroci, njihove potrebe in eh, najkasnejši dogodki kažejo, da je lahko resnično dobro, eh, če se poslužujemo medijacije, ta je lahko hitrejša in cenejša kot pa sodni postopki. Medijacija je prav tako uh, nekaj, kar bo prej privedlo do izvršljivega in izvršenega sporazuma, kot pa um, sodna odločba. Zaščita otrok je nekaj, kar ima družinska medijacija vse čas pred očmi. Prav tako pa se lahko tukaj um, rešijo pomankljivosti dostopa do uh, zaščite, do pravosodnega prava. Torej, svet Evrope je tukaj igral ogromno zelo pomembno vlogo. Leta 1988 je izdal priporočilo o družinski medijaciji, naprimer. prav tako pa je sprožil številne zelo pomembne pobude zadnji akcijski načrti, ki jih je sprejela Evropska komisija glede učinkovitosti pravosodja oziroma mreža SEPEŽ, prav tako pozivajo države članice naj izvajajo in izvršijo priporočila o mediaciji, pa ne le o družinski mediaciji, temveč tudi o mediaciji na drugih področjih. Leta 2008 je bila sprejeta direktiva o vidikih eh, komercialne medijacije in to je bila tudi pomembna pobuda. S tem je bila dana pravna pomoč izven sodnim postopkom. Direktiva leta 2003, ki se sedaj imenuje Brusel 2 bis, je prav tako uvedla nove postopke, ki se nanašajo na to tematsko področje nedavno poročilo Sepeža, ki vključuje tudi številke za leto 2008, pa kaže, da medijacija nasploh in še zlasti družinska medijacija pomeni področje, kjer beležimo močno rast. Akreditirani medijatorji uh, so vse bolj prisotni, njihovo število je vse večje. Seveda. Uh, v nekaterih državah ni procesa akreditacije, zato tam nimamo števila eh, akreditiranih eh, medijatorjev, ampak vsekakor se njihovo splošno število veča. Vendar pa posod stvari niso tako rožnate. Še zlasti, ko gre za čezmejne spore, so stvari veliko zahtevnejše in težavnejše. Če si pogledamo številke, ki segajo nekoliko dlje v preteklost, naprimer za leto 2003, vidimo, da imamo 17 odstotkov razvez v Evropski uniji, ki so imele takrat mednarodno razsežnost. In ko govorimo o držinski, držinskih sporih, ki so mednarodne narave, so ti zelo težki za reševanje. Pravosodni sistemi imajo različne omejitve in poznajo različne uh, um, probleme, ovire, ovire, ki pomenijo težavnost reševanja teh sporov. Nekatere države članice sicer imajo nacionalne določbe, hkrati pa morda tukaj obstaja pomankanje določb oziroma spodbud, ni tudi zagotovil, da bodo službe uh, kakovostne. Prav tako obstaja tudi druge pomakljivosti, ko gre za mednarodno družinsko medijacijo, naprimer, ko, uh, še zlasti, ko govorimo o razlikah, o tem, kako države članice organizirajo kontaktne točke, obstajajo tudi geografske težave in tudi kulturne težave. Vse to so dejavniki, ki lahko povzročijo neke težave pri doseganju družinske medijacije z mednarodno razsežnostjo. Mednarodna družinska medijacija je neke vrste specializirana veja, ki se more še roditi. Skratka, Če ste družinski medijator, potem lahko izvajate to medijacijo na mednarodni ravni. To je sicer res, vendar pa če to želite početi, potem zato potrebujete tudi določene veščine in usposobljenost, potrebujete specializirane kakovosti in usposobljenost, če želite dobro upravljati svoje delo na področju mednarodne medijacije in še nihče v Evropi ne spodbuja to vrstnega usposabljanja. Vem, da v Belgiji nekaj obstaja, kar trenutno se sedaj postavlja na noge in kar naj bi zagotavljalo usposabljanje v mednarodni družinski medijaciji, vendar li pa je to še vse eno v neke vrste. Um, prvotni ravni, na ravni zarodka. Prenos direktive iz leta 2008 o medijacijah naj bi dokončali do maja 2011. Skratka, trenutno je še nekoliko zgodnje eh, ugibati, kar, kaj bi lahko bili morebitne posledice in rezultati te direktive. Ampak kot medij, kot medijatorji vemo, da ta direktiva pomeni odlično priložnost za to, da bi se medijacija razvila še bolj. Ne le, ko gre za med čezmejni vidik, seveda je to glavno, glavna poanta te direktive, ampak je naš. In njen namen tudi, da se podpre državna medijacija v državah članicah samih. Prenos te direktive, ko bo torej končan, bo pomenil, da bomo lahko imeli tudi pogoje, ki bodo lajšali uporabo družinske medijacije v primeru nacionalnih sporov. Če se zdaj vrnem k medijski medijaciji, mislim, da bi morali to področje znova preučiti. In tukaj bi morali napredovati na treh ključnih področjih. Specializirano in usklajeno usposabljanje na področju mednarodne družinske medijacije, eh, to bi lahko privedlo tudi oziroma vodilo do neke vrste diplome, ki bi bila priznana po vsej Evropski uniji. Če je nekdo mednarodni družinski medijator, bi torej dobil diplomo. Prav tako je treba ove, povečati ozaveščenost in uh, odvetniki kot tudi sodniki morajo bolje prisluhniti stranem, biti morajo bliže, stopiti korak proti njim in nekako prisluhniti njihovim interesom in značilnostim posameznega primera, tako da bi lahko prišli do ustreznega rezultata. Medijatori se zavedamo dejstva, da je vsak primer drugačen in tukaj, to seveda ne pomeni, da moramo tukaj uh, trditi, da je medi, medijacija uh, rešitev za vse primere, ampak vsekakor lahko pomeni pomembno podporo. Prav tako je zelo pomembno, da promoviramo medijacijo prek izobraževalnih sistemov. Evropska skupina sodnikov za medijacijo tukaj igra pomembno vlogo znotraj Evropske unije. In ta tehnika za reševanje sporov uh, je nekaj, kar ne gre le spodbujati, temveč je nekaj, kar lahko uh, tudi oz, ob, ozavesti vse zainteresirane strani v večji meri. Države članice vsekakor lahko zagotovijo večjo podporo za mednarodno družinsko medijacijo. O tej možnosti se mora javnost zavedati, morajo poznati ljudje morajo vedeti, da ta medijacija obstaja. Tudi vedeti morajo, da obstajajo določni sodni postopki, ki so težji, ki so dražji in dobro je, da ljudje vedo, da obstaja alternativa tem postopkom. In to ne velja le za zainteresirane strani, za strani v postopku. Namreč vsa. Vse to se navezuje na multietnično, multikulturno uh,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 Uh, dodelil. To kaže, da če resnično imate nekaj pomembnega, kar bi želeli povedati, da zato ne potrebujete ogromno časa. Prav tako ste bili vsi resnično zelo razumljivi, zato najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na razpravo samo. Imam dva govornika na spisku govornikov. To pomeni, da bo morda dejansko lahko končali v dodeljenem času, namreč uh, končali naj bi do opovdne. Uh, mislim, da bo senator tudi potreboval kakšnih pet minut za zaključni povzetek, tako da zdaj imamo kakšnih 15 minut na razpravo. Najprej bom dal besedo gospodu Štefanu Palmerju iz Nemškega Bundestaga. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu Nemškega Bundestaga hvala lepa za današnjo okroglo mizo v Evropskem parlamentu in hvala za povabilo nacionalnim parlamentarcem na to konferenco. Zahvaljujem se gospe Böle, da, da se je tako močno posvetila Rimu 3, kajti to pomeni pomembno korist, ta vrstna. Kritična ocena je nekaj, kar je zelo dobro slišati tu in tam. Sam nisem tako zelo kritičen, to bom sicer povedal. Zakaj? postavil bom, na to bom navezal neko vprašanje. Tukaj gre za vprašanje, ali zadnje skupno prebivališče, običajno prebivališče zakoncev, je tisto, ki odloča o uporabnem pravu za razvezo. Vi ste bili glede tega zelo kritični. Sam pa menim, da, da lahko obstajajo dobri razlogi za to, da bi rekli, da se tukaj navežemo na zadnje skupno običajno prebivališče zakoncev, tudi kadar zakonca v trenutku razveze nimata tam več običajnega prebivališča, kajti kraj, kjer sta zakonca zadnje, na zadnje skupaj običajno prebivala, je to kraj, kjer morda sta zakonca celotno, celotni zakon, celoten svoj zakon živela, tako da bi tukaj to lahko pomenilo neke vrste eh, neutralno pravo. Morda bi zakonca s tem bila bolj spodbojena sprejeti veljavnost tega prava. Skratka, hočem povedati, da obstajajo dobri razlogi za uporabo tega prava. Prav tako pa se zdi logično tudi, če rečemo, da kadar zakonca tam ne prebivata več, torej nobeden od njiju, da bi vse eno takrat veljalo tisto pravo. To je torej zapisano v tretjem členu predloga komisije v številki 1b. Tam piše, da, da naj bi veljalo pravo tiste države, v katerem sta zakonca na zadnje imela skupno običajno prebivališče, če eden od njiju ob sklenitvi zakonske zveze oziroma ob sklenitvi dogovora še vedno ima prebivališče v tej državi. Jaz bi šel celo še dlje, mislim, da bi to pravo lahko veljalo tudi takrat, kadar v tej državi nihče od zakoncev več nima običajnega prebivališča. Torej, če sta med zakonom zakonca tam prebivala, menim, da je to tisti povezujoči element, ki bi lahko se nagibal k moji interpretaciji. Še eno vprašanje, ki se navezuje na to in ki se navezuje na materialno pravo. Vprašanje je torej o sodni pristojnosti. Ali ne bi bilo razumno reči, da naj bi izbrali zakonci sodno pristojnost tiste države, kjer so preživljali zakon, tudi v tistem primeru, ko nihče od zakoncev po razvezi običajnega prebivališča nima več v tej državi. Kajti kot rečeno, to je tista država, kjer sta oba zakonca bila povezana v času njunega zakona. Bardzo dziękuję, zanim oddam pani profesor. Najlepša hvala, preden pa dam besedo. Do profesorici, da bo odgovorila. Naj povem še nekaj o svoji vlogi poročevalca Evropskega parlamenta na to temo. Strinjam se z gospodom Tömejem o tem, glede tega, kar pravi o zadnjem skupnem običajnem prebivališču. Vendar pa moram povedati, da Rim 3 pomeni izbiro prava, ki velja, ne, ne gre za izbiro pristojnega sodišča. Teh tem ne smemo mešati med sabo. To je zelo pomembno. Izvolite, gospa profesor. profesorica. Hvala lepa. Ta opomba predsedujočega resnično drži. Naj se navežem na zadnje vprašanje. Ja, sodna pristojnost, izbira sodne pristojnosti je pomembna, tukaj ne gre za RIM3, temveč za kolizijska pravila. Zato je bilo to omenjeno v Bruslju 2 bis. To je bil prvotni osnutek iz leta 2008. Potem do te spremembe ni prišlo. Upamo, da bo to še mogoče v prihodnje, namreč, da se bo ta tema še povzela, vsekakor pa je ni mogoče vključiti v to uredbo. Metodološko to ni možno in izvedljivo. Glede na zadnje skupno običajno prebivališče pa bi rekla naslednje. Na nizozemskem imamo razpravo o novem mednarodnem pravu za razveze in To temo smo zelo obširno obravnavali. Predstavili smo zelo dobra stališča, ki govorijo proti temu načelu, proti tej navezni točki. Ta navezna točka je zelo zapletena, ker jo je treba ugotavljati naknadno, še zlasti, ko gre za izbiro pravo. Kdaj je bila izbira sprejeta in ta izbira ni nujno narejena ob času razveze, temveč lahko se zgodi, da se izbere zakon, ki bo veljal že ob začetku zakona ali pa med zakonsko zvezo. Včasih je težko potem naknadno ugotavljati zadnjo skupno prebivališče. Veliko preprosto je tudi reči, da re, naprimer skupno običajno prebivališče, če ga ni, potem pač eh, skupno državljanstvo ali pa tisto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 sta komisijo prosila, naj pripravi pregled uredbe Brusel 2 in naj to stori čim hitreje. Kaj ti Rim 3 kaže, da veliko določb iz Bruslja 2 bis moramo spremeniti. Ne verjamem, da se bo to resnično hitro zgodilo. Upam, da do leta 2013 In morda, če ne bomo na komisijo tako pritiskali, se bodo stvari zgodile še prej, kakšno leto prej, morda bo kaj več na to temo lahko povedala komisarka Reding. Naslednji pa bi želel spregovoriti senator Jön iz francoskega senata. Izvolite, gospod. Merci, euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se želel zahvaliti organizatorjem te razprave in te okrogle mize. Ta je bila zelo zanimiva. Nismo vsi resnično strokovnjaki za družinsko pravo. Kljub samo pa v nacionalnih parlamentih potekajo razprave o tej temi. Zato je bila ta predstavitev, so bile te predstavitve resnično poučne. In dejansko se dotikajo resnično kulture držav in občutljivih tem. Gre za neke vrste proces izobraževanja. Ko začneš govoriti o teh temah, se zaveš, da govoriš o stvareh, ki se tičejo same srčike nacionalne identitete. Hkrati pa se zaveš, da je ta tema zelo kompleksna. Rim 3, Brusel 2, Brusel 2 bis, vse te stvari se nekako povezujo in mislim, da človek na cesti ne bo resnično razumel, zakaj tu sploh gre, kaj vse je na kocki. Vesel pa sem bil, ko sem slišal, da se ljudi različno odzivajo na te možnosti. Um, seveda, ena od možnosti je, da sprememo evropsko zakonodajo, druga možnost pa je okrepljeno sodelovanje. In tudi to slednje je začelo kazati svoj potencial več, ko imamo okrobljenega sodelovanja, več si ga bomo želeli, po mojem mnenju, in to na različnih področjih. Sodelovanje med dvema državama prav tako ima bistven potencial francosko-nemška pobuda je le zgled tega, verjetno jih je pa še več. Torej države članice, če želijo, lahko napredujejo, zakaj se ne bi se stale le tri ali štiri, če se jim zdi to v redu, morda se bo na koncu jim pridružilo ostalo število držav članic. Tako da morda imamo tukaj 27 načinov razvoja, ampak morda nas lahko to, da imamo toliko opcij na uh, izbiro, celo pomirja. Gospa Eva Becker nam je pravila o tej nemško-francoskem izbirnem modelu zakonskega premoženja. Mislim, da je ta sporazum resnično pomemben. Zakaj? Število mešanih zakonov med Nemci in Francozi resnično je veliko. Torej, že same številke tovrstnih eh, primerov, tovrstnih zakonov pomenijo, da imamo tudi številne primere, ki se nanašajo na varstvo otrok in na dedovanje. Verjetno se bomo o tem posvetili še nekoliko pozneje. Upam, da ne boste me razumeli napak, če se tukaj sklicujem na mešane pare, evropsko-japonske pare in njihove otroke. Torej, kako je to vprašanje resnično občutljivo in uh, je privedlo do številnih problemov. Te, s tem se zdaj ukvarjamo v francoskem senatu. Torej, moje vprašanje za gospod Beker pa je naslednje. Ali je katerakoli druga država že izjavila, da bi želela sodelovati pri tem zakonskem režimu, režimu zakonskega premoženja? In uh, katera bi to bila Morda je to vprašanje nekoliko zgodnje, glede na to, da je ta pobuda resnično še mlada. Še nekaj glede na vzajemno priznavanje istospolnih zakonov in eh, partnerstv in heteroseksualnih partnerstv. Ta tema je zelo pomembna in hkrati zelo občutljiva. Razliko, razlike med državami so resnično občutne. In če si pogledate poroke med geji, ne gre tukaj zle za doseganje konsenza, temveč za doseganje minimalne ravni sprejemljivosti, sprejemanja tovrstnih partnerstv. In mislim, da to ni lahko doseči. Britanski zgled je bil zelo zanimiv. Vrnili smo se uh, v viktorijansko dobo v tej predstavitvi, ampak pomembno je, da se ozremo tudi v prihodnost. In tukaj nam lahko koristi britanski pragmatizem. Mislim, da smo tukaj v Franciji nekoliko zadaj, nekoliko stopicljamo za Združenim kraljestvom. Priznavanje istospolnih uh, partnerstev ali pa heteroseksualnih partnerstev, ki so bila registrirana v drugih državah članicah. To smo priznali v Franciji šele pred nekaj letih. Prav tako smo tukaj soočeni z težavnim vprašanjem istospolnih porok in zakonskih zvez. Tu menimo, da potrebujemo evropsko zakonodajo tu bi bilo dobro, če bi imeli evropsko zakonodajo, kakršnakoli že bo, ki bo spodbujala priznavanje vseh oblik partnerstev in zakonskih zvez, kadar gre za istospolne pare, torej, ki so bile sklenjene v drugih državah članicah. Mislim, da bi s tem nekako sprožili celoten proces, da bi bil prvi korak in tako bi morda vendarle lahko zagotovili nek napredek. Torej, če lahko damo to vrstno sporočilo najvišjim ravnem, Menimo, da bi s tem tisti, ki zastopajo najvišje ešalone institucij, kot so naprimer komisija, to sporočilo vzeli na znanje. Mislim, da to ni problem le v Franciji. Več je držav članic, kjer so tu vrata resnično še zaprta. Imamo pa tudi države članice, kjer so vrata odprta in mislim, da bi tukaj eh, evropska zakonodaja lahko pomenila pomemben prispevek. Najlepša hvala, gospod senator. Tudi sami ste dali specifično vprašanje, gospod Bekar, tako da tako dam od, od, možnost odgovora. Ja, vidimo, da torej vedeti je treba, da ta sporazum še ni ratificiran, prav tako še ni začel veljati, zato je še prezgode, da bi tukaj vlekli bilanco. Vemo, da upamo, da bomo lahko čim prej pridobili čim več informacij z delitvijo premoženja. Lahko pa povem, da obstaja velik interes za, to, za ta sporazum. Očitno smo stopili na žul, kajti gre za tematiko, s, katerim, s katero in spor, s tem sporazumom bomo lahko lažje um, odgovorili na težave, ki se pojavljajo v najrazličnejših državah. Tukaj Um, ne bom povedala, katere so države, ki so že izrazile pri, pripravljenost pristopiti k temu sporazumu, naj to povedo sami. Vsekakor pa so naše pravosodne ministrstvi zapisali oziroma povabile vse države članice, da k tem sporazumu pristopijo in mislim, da tukaj ne bomo imeli zgolj dve državi, temveč morda pet, sedem ali celo deset držav, ki bodo k malu pristopile k temu sporazumu. Najlepša hvala. Tudi sam imam enak vtis, gospa. Morda je to stopnja, skozi katero moramo priti, da bomo prišli do rešitve za vseh 27 držav članic. Gre za resnično delikatno področje, občutljivo področje, področje družinskega prava in kot veste, je to področje trenutno v pristojnosti državnih sodišč. Na ravni skupnosti lahko sprejmamo zakonodajo le o tistih stvarih, kjer suverenost države članice delijo z Unijo. Vprašanja, ki so tako občutljiva v nekaterih državah članicah, naprimer vprašanja istospolnih parov, um, posvojitev in podobnega. So tista vprašanja, ki bi jih bilateralno hitreje rešili kot pa na ravni Evropske unije. Zato mislim, da je ta izkušnja pozitivna in morda bomo na njeni podlagi se dokopali do še primernejših in ustreznejših rešitev. Nihče drug ni prosil za besedo. To pomeni, da bom dal besedo gospodu Diasu Težari iz Španskega senata, da povzame to razpravo. Hvala, gospod predsedujoči. govorimo o oprijemljivih vidikih ljudi naših državljanov, torej življenj naših državljanov. Gre za odrasle osebe, odrasle osebe, ki na lasno voljo sklenejo sporazum o tem, kako bodo živeli skupaj. Torej, vprašanje je, ali naj bi to država priznala, na kakšen način, kakšen bo pravni status te osebne odločitve o življenju nekega posameznika. In to je nekaj, kar lahko sedaj pročujemo na ravni tehničnih instrumentov, ki niso empirični, temveč so subjektivni. In raz, to je razlog, zakaj imamo toliko evropejcev, ki so odvetniki in ki se lahko s tem prehranjujejo. Prav zaradi tega, ker so ti vidiki tako subjektivni in omogočajo različne interpretacije. Skratka, gre za svobodo posameznika, potem imate tukaj subjektivno tolmačenje pravnega sistema in različni govorijo o sedemnajstih različnih modelih družinskega življenja in če to potem uh, upoštevate, vidite, kako raznoliko je to področje, o katerem smo govorili danes zjutraj. Veliko smo poslušali tudi o akademski raznolikosti, torej eh, slišali smo, kako kompleksne so tem teme, da namreč ne morete teh tem obravnavati na poenostavljen način, da odgovor ni preprost, ker ni tudi vprašanja, ki bi bilo preprosto. In mislim, da so akademiki pravilno pritegnili našo pozornost na to, kako kompleksna, zapletena so ta vprašanja. Prvi govorniki so bili seveda politiki. Ti so nas umestili v politični kontekst, potem pa so nam akademiki pokazali, profesori pokazali, kako zapleteno je to področje. Prav tako pa smo poslušali o bilateralni dvostranski rešitvi, torej o praktičnem zgledu reševanja teh težav. Govorili smo o francosko-nemški pobudi. Tako da meni se zdi, gospod predsedujoči, da je ena od koristnih zadev pri tovrstnih razpravah ta, da lahko slišimo številne pobude, lahko potegnemo inverturo, inventuro, morda nekateri vemo več o položaju, preden pridemo na to razpravo. Nekateri smo, na primer, že vedeli, kako kompleksno je to področje, kako globoko segajo te teme. Ampak zdaj, ko poslušamo o bilateralnih dvostranskih pobudah, o morebitnih možnostih, eh, pravnih priznanj, Eh, priznavanja in spoštovanja pravnih sistemov drugih držav članic. To je nekaj, kar je bistvo naše civilizacije in tega nikakor ne smemo zanemariti. In zdaj, ko se bližamo koncu leta 2010, bi morali tukaj korist, izkoristiti kompleksnost, raznolikost in spodbuditi prepoznavanje in pre, priznavanje pravnih sistemov vseh držav članic. Ti pravni sistemi so krhek, ampak zelo dragocen dosežek ljudi in na tej podlagi lahko dosežemo še več. Lahko sicer tukaj pač delujemo v smeri dvostranskih pobud. Prav, tukaj se želi zbrati 14 držav v isti pobudi. Krasno. Glavno pri vsem tem je naslednje. In tukaj se navezujem na telesno govorico našega predsedujočega. Nekdo je namreč rekel, da bi bilo najbolje, če bi vseh 27 držav sodelovalo skupaj in predsedujoči je zelo močno kimal ob tej izjavi. In tudi jaz povzemam zdaj to kimanje, zato da bi ponazoril, da lahko skupaj dosežemo če zasledujemo isti cilj, ki upravičuje naše plače. Kako lahko upravičimo naše plače? Kako lahko koristimo našim državljanom? Le tako, da koristimo našim državljanom, upravičujemo svoje plače. Da sklenem, razveze nikoli niso nekaj veselega. Veliko razvezem sem bil že priča. Veselje matere je vedno enako. Če danes lahko komu koristimo uh, s tem, da se učimo drug od drugega, mislim, da bomo lahko tudi šli v smeri, ki sem jo opisal. In mislim, da bomo potem vsi lahko šli domov in rekli, da smo se v Bruslju nekaj naučili. Najlepša hvala, gospod senator. Jaz pa bi želel podariti še nekaj. Strinjam se z. Uh, temi prijaznimi pripombami in mneni. Vsekakor želimo storiti nek napredek na inteligenten in jasen način. Nekdo je danes že rekel, da ko govorimo o Rimu 3 in o Bruslju 2 bis in vsem skupaj, ni povsem jasno, kaj to pomeni za človeka na cesti oziroma človeku na cesti ni jasno, zakaj gre pri teh pravnih aktih. In to moramo bolj jasno povedati ljudem. Zato se strinjam z mislijo, da bi prišli do jasnih opredelitev na področju družinskega prava, pa tudi na drugih področjih. Če bomo mogli doseči preprosto razumevanje teh tem med državljani, potem bomo lahko prišli do rešitve na ravni skupnosti. Naj se torej še enkrat zahvalim govornikom za zelo inteligentne in izvrstne predstavitve ki smo jih dobili od njih. Upajmo, da bodo zasejale te predstavitve zakonodajno delo v nacionalnih parlamentih, kot tudi v našem parlamentu. Zahvaljujem se tudi seneta, senatorju Dijasu Dešeri, mojemu sopredsedujočemu, za sodelovanje. Ura je povdne, gospe in gospodje, in eh, začeli bomo z drugim delom naše konference. Ta drugi del se bo navezoval na čezmejno dedovanje. In besedo bom dal gospodu Kurtu Lehnerju, članu odbora za pravne zadeve, ki bo zdaj prevzel predsedovanje temu delu in tudi uh, baronici bom predal besedo, ki bo sedela za tem odrom.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 iz eh, podija in gospod Cevka bi še naprej predsedoval. Ampak, eh, če je tradicija taka, potem mi dovolite, da vas eh, pozdravim iz tega mesta, da pozdravim vse tiste, ki ste danes prišli. Vesel sem, da bomo danes razpravljali o tej zadevi primerjavi z Bruselj 1, Bruselj 2, Rim 1, Rim 2 in ostalimi uredbami, ki urejajo mednarodno zasebno pravo, kjer določena kodifikacija že obstaja, kjer smo že uredili eh, te zadeve, pa je ta uredba povsem nova ko govorimo o mednarodnem zasebnem pravu eh, na ravni držav članic in tako se bo spostavil popolnoma nov mehanizem. Poleg tega, in to je resna težava in eh, ravno zato se bomo o tem pogovarjali tudi z nacionalnimi poslanci, ker je ta razprava nujna. Ko govorim o materialnem pravu, o eh, dednem pravu, o dožniški instrumenti, vse to se ne bo spremenilo. Kar pa zadeva družinsko pravo, o tem smo govorili, to se ne bo spremenilo, ampak eh, določena prekrivanja obstajajo in temu se ne moremo izogniti in to je velik problem. Ravno zato, eh, morda tega ne veste vsi, želim reči tole, 12 milijonov evropejcev živijo v tem trenutku v drugi državi, članici, ki ni njihova država, članica izvora. 5800 tisoč primerov ima eh, čezmejne pravne vidike in eh, določene težave. Recimo, Poljak ali nemški državljan živi v Franciji ali pa v Belgiji, če ima tam sedež, eh, če ima tam prebivališče in tukaj govorim o običajnem prebivališču in ima določen denar, eh, premoženje, recimo v Franciji ali pa v Belgiji, potem v, na Polskem ali v Nemčiji. Kaj se zgodi? Polska in eh, nemška zakonodaja tukaj upošteva ta celotno odgovornost in tukaj govorimo o polski zakonodaji pri dedovanju, pri Franciji ali pa v Belgiji imamo tukaj eh, določene eh, druge zahteve in upošteva se druga tradicija. In tukaj se moram pravzaprav popraviti. Za Belgijo to ne velja. Kar pomeni, da to velja samo za Francijo, kar pa zadeva Belgijo oziroma ravno nasprotno. Če imamo francoskega državljana, belgijskega državljana, ki ima zadnje običajno pribališče recimo na Polskem ali pa v Nemčiji, potem eh, Francija tudi v tem primeru uporablja eh, francosko dedno pravo. Kar pa zadeva Belgijo, oni upoštevajo pravo zadnjega običajnega privališča pri dedovanju, tako da upošteva vse tako imenovane načelo Renvoa. In eh, tukaj so francoska pravila nekoliko drugačna. To sem želel izpostaviti na kratko, ker težko je oblikovati enotna pravila, ker je prišlo eh, do kolizijskih eh, načel in eh, težko je poiskati določene rešitve. Države članice v Evropski uniji lahko uvrstimo glede na to, kje se upošteva državljanstvo, v določenih primerjih se upošteva zadnje običajno pribavališče, načelo rekse izite, obstajajo določene tradicije, razlike. In lahko povem tudi to, da ni vzajemnega priznavanja sodnih določb na tem področju, kar pomeni, da na področju delovanja nimamo evropskih rešitev. In tudi, ko govorim o obeh zadevnih državah, ki uporabljajo isto pravilo, pravilo državljanstva, tudi v tem eh, primeru imamo pravka z sodno odločbo, ki se izda v eni državi, ampak se ne priznava v drugi državi. In takšno je stanje. Pa še tole, tukaj nimamo pravka s harmonizacijo kot je to veljalo pri prejšnjem eh, tematskem sklopu, ki smo ga obravnavali, ravno tako ne bo prišlo do določenega zbliževanja, preoblikovanja. Temu smo bili priča pri eh, zelo eh, dobri eh, čezmejni francosko-nemški pobudi. Prišlo je do določenega preoblikovanja in to je nova pobuda, ki prinaša nove rešitve. Naj omenim tudi določene vidike, kar zadeva jezik, besedilo, terminologijo. Tukaj imamo določene težave, Francoska različica je izhodiščna, ampak v prevodu lahko pride do določenih težav zaradi terminologije. Kar pa zadeva samo vsebino tega predloga, tukaj moramo upoštevati tudi pravo, ki se uporablja, ravno tako moramo upoštevati pristojno sodišče. In eh, tukaj naj bi upoštevali zadnje običajno prebivališče določenega preminulega, ravno tako moramo izbirati nacionalno zakonodajo in to moramo upoštevati zbirno, ker če upoštevamo zadnje običajno privališče, to smo veliko krat spregledali. Ko govorimo o pravu, ki se uporablja, to moramo upoštevati, ravno tako moramo upoštevati pristojno sodišče in tukaj se upošteva zadnje običajno privališče. Vendar pa državljan ima vseeno pravico, da se odloči za pravo države izvora. In Vemo, da pravniki, strokovnjaki, odvetniki, eh, sodniki, sodišča, udeleženci imajo velike težave ravno zaradi tega kar pomeni, eh, da bi morali imeti možnost, da bi uporabili lastno pravo. Prišlo ne bi do vzajemnega priznavanja teh sodnih določb, tudi določenih listin, ki naj bi se eh, priznavali. Notar gospod Pavlo Paskalis naj bi o tem govoril. Imeli naj bi evropsko rešitev na tem področju. Gospod Šasejn naj bi govoril tudi o pravu, ki se uporablja, potem pa tudi o določenih vidikih bomo ravno tako veliko slišali. Tako, kar zadeva Evropski parlament, tudi kar zadeva ministerskih eh, svet, naj bi se ta načela v mestnem času sprejela, ravno tako moramo narediti preboj in reči, da je to podlaga za naslednje preiskave in razprave, ker drugače ne bomo napredovali. Ampak, kot sem že rekel, hudič se tukaj skriva v podrobnostih. Kaj je bistveno, kot sem že omenil, upoštevali naj bi samo mednarodno zasebno pravo na nacionalni ravni, ampak, ko govorimo o stvarnem pravu, se določene stvari prekrivajo In eh, potem je tukaj tudi vprašanje eh, področje, eh, področja uporabe, tudi pri dedovanju, recimo Francija, Italija, določeni statuti, ki urejajo dedovanje. Tudi v Nemčiji ali v drugih državah pa je to vprašanje, ki ga ureja stvarno pravo in to je resen problem. Tako da to ni samo vprašanje registra, določenih zemljiških knjig, seveda to je pomembno, ampak vprašanje je, kako to sistematično ureja nacionalna zakonodaja. Vedno znova in verjetno boste tudi vi govorili o tem, kako ne bi to zadnje običajno prevelišče sploh opredelili. Verjetno bi v uvodni izjavi nekaj zapisali, ampak eh, verjetno bi v besedilu se temu izognili. To velja tudi v drugih zakonodajnih aktih, eh, ki veliko krat veljajo na nacionalni ravni, ampak eh, tukaj imamo drugačno rešitev. Pa še tole, 27. člen je zelo jasen in tukaj govori tudi o določenih eh, težavah, ki jih imamo v nacionalnih parlamentih in tukaj je prišlo do določenih težav to je povezano tudi s čustvi, eh, tudi eh, s tradicijo. In ko sem se sedaj pobliže ukvarjal s to zadevo, je to problem, kjer veliko krat pretiravamo. V določenih eh, državah članicah imamo določen obvezni delež in eh, Lord Bowness bo rekel, kaj se, zgodi, kaj se tukaj zgodi, tudi na škotskem to velja, tudi v Združenem kraljestvu in slišim, da recimo v Angliji in v Walesu tega sistema nimate. Ampak eh, da je to pristojnosti eh, sodnika in da se tukaj mora poiskati rešitev. Pa še tole. Določeni problemi so že sedaj, recimo stališče Belgijskega senata je tukaj in oni so kritizirali ta projekt in eh, tudi prevod določenih konceptov. Ampak eh, to že velja za eh, belgijske državljane, recimo, če se selijo in tudi belgijska zakonodaja je jasna, ne velja belgijsko dedno pravo v tem primeru. Ampak drugačna rešitev. Pa še eno stvar smo spregledali. Ne samo, ko pride do selitve državljana, ko pride do drugega običajnega prebivališča, to ne pomeni, da avtomatično velja drugo pravo, ampak on mora tam tudi umreti. Morda sem bil nekoliko krut, ampak če pride do selitve v drugo državo, on mora eh, tam umreti, da bi pravzaprav dosegel ta obvezni delež. In po mojem mnenju smo tukaj nekoliko pretiravali to nikakor ne sme biti podlaga naših razprav v teh pravnih zadevah, ker so to atipični eh, primeri in tukaj smo pravzaprav išli iz tega temeljnega okvira razprav. Potem pa vprašanje samih listin. Kot sem že rekel, gospod Paskalis, notar, bo govoril o tej zadevi. Tudi gospod Šasen eh, bo govoril o teh zadevah. Naj pa omenim tudi drugi odstavek uredbe, ki ni po mojem mnenju najbolj posrečen. Formulacija je neustrezna. Verjetno bomo prišli do boljše rešitve, preoblikovali bomo to formulacijo. Morda bi bilo dobro tudi, da to vnesemo v uvodno izjavo. Tole bom rekel formulacije niso najbolj posrečeno izbrane že v izhodiščni različici besedila in potem imamo v prevodu dvojne težave. Kaj pa zadeva Evropsko potrdilo o dedovanju? Kot sem že rekel, gospod Šasem bo o tem govoril. Potem pa načelo subsidijarnosti, pristojnosti. kar zadeva razpravo v nemškem Bundestagu. Določena potrdila te države eh, poznajo, ampak eh, to ni pravzaprav pravnomočna sodba, ki se veliko krat ne priznava v drugi državi članici. Tako da, ko govorimo o listina, ko govorimo tudi o tem potrdilu, vprašati se moramo, kako zagotoviti eh, to priznanje. Poštevati moramo dejstva na eni strani, potem pa tudi ustrezno pravno izvajanje ko govorimo o določeni listini v Nemčiji, lahko povem, da je dejstvo veliko krat bolj pomembno kot eh, pravno izvajanje. Potrdilo o dedovanju se prizna kot sodna odločba, ampak eh, zaradi previdnostnega delovanja to ljudje sprejemajo. Ampak to ni bistvo problema bistvo je, da ustvarimo pravno varnost pri pravnem poslu. Tako da, če pride eh, do čezmejnega prometa, če govorimo o dedovanju, potem eh, moramo zaupati eh, tej pravni listveni v čezmejnem pravnem poslu. Za to gre. In to je pomembno tudi za notranji trg in pravne posle. Po mojem mnenju, to potrdilo mora veljati samo v čezmejnih sporih. Ob koncu pa bi rekel še tole. Ne moremo si predstavljati, da bi upoštevali vse scenarije, vse konstelacije in da bi pravzaprav razveselili vse s temi rešitvami. To nikakor ni možno. Vsak si lahko zamisli scenarij, ko bi rekel, kaj pa sedaj. Potem obstajajo tudi eh, določeni problematični vidiki, kar zadeva cilje in kolizijo. Prepričan pa sem, da bo teh težav v prihodnosti veliko manj in s to uredbo bomo res eh, dobili evropsko dodano vrednost, ki bo koristila predvsem državljanov zaradi eh, določene zanesljivosti, pravne varnosti pri oblikovanju eh, zadnje volje in tako bomo zagotovili svobodo pri pisanju oporok. Ampak o določenih zadevah moramo še nekoliko razmisliti. Bistveno pa je, da dosežemo optimalen rezultat. In ob koncu še tole. Veliko pa se niti ne bo spremenilo, moramo reči tudi obratno. Za tiste državljane, ki živijo v svoji domači državi, tukaj se ne bo nič spremenilo. Če pa imajo premoženje, ne glede na državo, če imajo premoženje v drugi državi, se bo to za njih eh, spremenilo in eh, pravzaprav bo razlika občutna in eh, zagotovili bomo pravno varnost, lahko se bo pošteval tudi nacionalni okvir. Ker pa zadeva sam postopek. V svetu je veliko težav zaradi težavne vsebine, ampak mislim, da tako v svetu, kot tudi v parlamentu lahko pridemo do pozitivnega rezultata in sprejmemo to uredbo. In lahko povem, da sem pred eh, šestimi meseci predložil delovni dokument. Velikokrat smo razmišljali tudi o prestižu, o določenih razpravah, ampak nismo želeli predicirati te razprave, ker eh, za države članice to prinaša veliko novosti. Ravno zato je nujno, da v ministerskem svetu in državah članicah to upoštevajo. V začetku prihodnjega leta, se pravičujem, pa bomo verjetno priča predlogu uredbe in poročilu na to temo. Še enkrat se opravičujem. Torej, predložili eh, bomo poročilo v zvezi z uredbo in tako bomo sprožili eh, tudi razpravo znotraj parlamenta, dokumentu bomo tudi glasovali. Seveda sedaj napeto pričakujem vaše prispevke. Najlepša hvala. Eh, um Gospod Paskalis. Ja, izvolite, beseda je vaša hvala za besedo predsedujoči osnutek uredbe skupnosti ki ureja dedovanje in oporoke je velika priložnost eh, za zakonodajo skupnosti lahko posežemo na tisto področje ki je področje, ki veliko krat pliva na državljane Evropske unije, čeprav smo to veliko krat zanemarili, ko govorimo o javnih listinah, ko govorimo o premoženju, ki ga pridobimo. In eh, to premoženje pridobimo zaradi dedovanja, zaradi dokumenta, ki ga izdajo notarji ali pa drugi javni organi. Ko govorim o pridobivanju premoženja ob smrti vedno obstaja potreba, da je ta listina verodostojna, da je overovljena, v mislih imam, da nimo oporoko, potem to mora ozdati, izdati notar, potem potrdilo, ki pravi, da določeno dedovanje eh, sprejmemo ali ga zavračamo, potem moramo tudi eh, vedeti, ali smo upravičeni eh, do tega premoženja, kaj je z delitvijo premoženja. Upam, da ta osnutek uredbe, o katerem sedaj razpravljamo, bo pripomogel tudi k temu, da bo omogočil eh, vsakemu državljanu Evropske unije, da bo izkoristil to verodostojno listino, ki je veliko krat eh, notarsko verovljena listina. Govorim o nacionalnih rešitvah in eh, ta listina, ki bo izdana v eni državi eh, članici, eh, bo bila priznana tudi strani drugih držav članic ali tudi obratno. Organ v določeni državi članici ima možnost, da izkoristi verodostojno listino, ki se izda v drugi državi članici in ta je veljavna in ima enak status kot nacionalna listina. Zakaj je to pomembno, ko govorimo o čezmejnih verodostojnih pravnih listinah? To je pomembno tako za državljane, kot tudi za organe na ravni držav članic. Pomembno je, da se zagotovijo verodostojne listine zaradi njihove dokazne vrednosti. To bo tudi omogočilo, da se bodo sklenili postopki dedovanja in da bomo zagotovili ustrezno raven pravne varnosti. Mislim, da bi bila res velika škoda, če bi določen dokument izdali, ta pa ne bi bil veljaven in ne bi bil eh, sprejet eh, v drugi državi članici, ki ni država članica, ki je dokument izdala. ravno tako nimamo enotnih pravil skupnosti, ki bi eh, to področje urejali, zato moramo upoštevati mednarodno postopkovno pravo, kot je urejeno znotraj nacionalnih eh, sistemov. Obstajajo občutne razlike, kar zadeva uporabo teh določb v posameznih državah članicah. Obstajajo tudi razlike pri izvajanju, pri eh, tolmačenju na ravni določenih uprav oziroma pravosodnih organov. Zagodajalci skupnosti pa bodo končno imeli priložnost, eh, da se bodo teh zadev lotili. 26. uvodna izjava in 34 oziroma 35. člen osnutka uredbe pa na tem področju uvajata možnost eh, čezmejne uporabe teh potrdil, ki jih izdajo notarji. In ti dokumenti so povezani z, no, z notarji. Nekateri so kritični do teh določb. Rekli so, da bi bilo najbolje, če bi se jim sploh odpovedali. Meni pa se zdi, da to vrstno nasprotovanje izhaja iz neustreznega oziroma nenatančnega razumevanja zadev, ki jih obravnavamo. Kaj pravijo kritiki? Pravijo, da ni dovolj jasno, na katere javne listine se pravzaprav sklicujemo. Na to se lahko zelo enostavno odzovemo. Prepričana sem, da številni, ki ste danes eh, tukaj, ste imeli določene osebne izkušnje, kar zdeva verodostojne pravne listine pri dedovanju. In verjetno zelo dobro veste, kot tudi uh, vem sam, kaj to sploh pomeni. Potem kritiki tudi se sprašujejo, kaj je dodana vrednost teh javnih listin pri dedovanju. Kako bomo tako olajšali postopek pri dedovanju? Ravno tako pa določeni pravijo, da teh dokumentov ne moramo enačiti s sodnimi odločbami. Zakaj? Notarsko overovljena listina se lahko izpodbija in sodišče lahko zavrne. Vsak, ki uporablja to vrstne argumente, pa po mojem mnenju ne ve dovolj o verodostojnih listinah in o njihovi uporabi. Seveda je jasno, da se lahko ti dokumenti izpodbijajo in jih sodišče zavrne. Ampak po mojem mnenju je bistven en vidik. In sicer, da se zagotovi veljavnost določene listine in da to prizna tudi druga država, ki ni država članica izdaje. Predostojna listina ima privilegirano dokazno vrednost in veliko krat je ta dokument tudi izvršljiv. Po mojem mnenju je bistveno predvsem zagotoviti to privilegirano dokazno vrednost in to prizna tudi druga država, ki ni država članica izdaje. Vendar pa to spodbijanje na sodišču. To je nekaj, kar se vedno lahko zgodi in tako ne postavljamo pod vprašaj naravo samega instrumenta. V tem trenutku še ne poznamo pravil, s katerimi bi lahko zagotovili pozitiven rezultat na ravni skupnosti oziroma, če ta pravila obstajajo, niso dovolj popolna. Kar pa zadeva samo izvršljivost, poznamo jih, ampak eh, ni dovolj določb, kar zadeva dokazno vrednost teh listin. Zakonodajalec na ravni skupnosti pa je sedaj pripravljen, da to vrstna pravila oblikuje. Ravno tako se moramo v prvi vrsti eh, spomniti, da v pravnem redu skupnosti že poznamo priznavanje verodostojnih listin, To so listine, ki jih lahko izvršujemo. To je bruselska uredba iz leta 1968, ki ureja komercialne zadeve. Potem tudi 50. člen Brusel 1, Brusla 1 to ureja. potem tudi uredba iz leta 2003, ki govori o veljavnosti priznavanja in izvrševanja zadev iz zakonskih sporov. Tudi eh, ta rešitev je predvidena v okviru tega dokumenta. O tem smo veliko slišali eh, že zjutraj. Potem uredba iz leta 2004 in potem 4.2009, ki ureja preživninske obveznosti, ravno tako predvidevajo eh, te rešitve. Tisti, ki poznajo običajno pravo, pa govorijo o notarsko ovarovljenih dokumentih in eh, skupnost eh, že predvideva določene instrumente, ki imajo dokazno vrednost. Pa še ena zadeva ki jo poznamo v zakonodaji skupnosti, to je opredelitev pojmov na ravni skupnosti, ki ureja verodostojne dokumente in javne listine. Sodišče skupnosti je to 17. junija 1999 v primeru Unibank sprejela to odločitev. Govorili so o autentičnosti dokumenta in to mora potrditi javni organ. Ker zadeva samo vsebino dokumenta, samo podpis zagotavlja verodostojnost in to je izvršljivo v tisti eh, državi, kjer se ta izvršljivost predvideva oziroma je bila predvidena. Posledično to pomeni, eh, da je v to kadrijo vključena tudi druga država, ki ni država izdaje dokumenta. Toliko, kar zadeva izvršljive evropske dokumente, torej je tudi uredba o preživninskih obveznostih. Potem pa verodostojna listina kot sam koncept eh, je koncept, ki ga zakonodaja skupnosti pozna že skoraj da 40 let. To je bilo v začetku uredbe Brusel 1. Če se pa sedaj še nimamo na področju skupnostne zakonodaje, To je pravilo skupnosti, ki bi urejalo dokazno vrednost določene verodostojne javne listine. In to je še posebej pomembno, ko govorimo o dedovanju. Recimo, če imaš določen seznam premoženja, je to že od samega začetka lahko dokaz na ravni celotne Evropske unije. Če imaš ta seznam premoženja, se to že šteje kot dokaz. To pomeni, da dokažeš, da to premoženje obstaja na ravni Evropske unije in to velja za celoten evropski pravni prostor. Še ena zadeva je tukaj pomembna. Ko govorimo o vredostojnih listinah, Evropski parlament je že naročil študijo, kjer so primerjali različna pravila na ravni držav članic. Evropski parlament je sprejel tudi rezolucijo in tukaj so počrtali, kako pomembno je to področje. Študije, ki jih sedaj navajam, pa so študije, ki urejajo uporabo javnih dokumentov in to je pripravil Inštitut za britansko primerjalno pravo. Obravnavali so formalne pogoje, ki jih še vedno moramo izpolnjevati, ko govorimo o izvoru premoženja zelo podroben seznam in eh, morda vam bo lahko v pomoč, če Evropski parlament seveda želi se lotiti tega projekta čezmejne uporabe notarskih dokumentov in listin. Pa še ena študija je po mojem mnenju tukaj pomembna. In sicer to je študija Evropskega parlamenta oziroma študija, ki jo je Evropski parlament naročil in eh, leta 2008 je svet notarjev Evropske unije v sodelovanju z Deutsche Notar Institut eh, pripravil to študijo. To je bila primerjalna študija, kjer so preverili verodostojne listine v šestih državah članicah. Francija, Nemčija, Romunija, Poljska in Švedska, pa tudi Združeno kraljestvo. Upoštevali pa so raznolikost eh, sistemov in upoštevali so različne pravne sisteme. potem rezolucija Evropskega parlamenta 18. decembra 2008, priporočilo komisiji, kar zadeva verodostojne listine. Tukaj smo izluščili temeljne točke. Ravno tako pa smo upoštevali določene razlike med državami, ki poznajo civilno pravo na eni strani in običajno pravo na drugi. Te študije so bile že pripravljene in mislim, da vse to kaže, da čezmejna uporaba notarskih listin je nedvomno področje, ker bi lahko zelo dobro napredovali na ravni skupnosti. Zakonodajo skupnosti bi lahko vzakonili pravila, s katerimi bi potem lahko zagotovili boljšo in enostavnejšo uporabo čezmejnih listin na ravni Evropske unije. To je pomembno tudi, kar zadeva izvršljivosti, ker smo bili dokaj uspešni, kar pa zadeva dokazno vrednost. Tukaj moramo eh, storiti še zelo veliko. Če povzamem. Potrebovali bi jasna in enostavna pravila. Verodostojne javne listine bi eh, morale eh, veljati na ravni vseh držav članic, državi izdaje in v drugih državah, kar zadeva izvršljivost, pa tudi dokazno vrednost. Tudi pravila posamezne nacionalne države članice bi lahko bila enakovredna pravilom verodostojnih listin iz druge države članice. Verodostojna listina v namembni državi pa ne sme imeti eh, drugačne vrednosti, kot jo ima v državi izvora. In isto velja tudi če upoštevamo drugačno vrednost v namembni državi v primerjavi z lokalno verodostojno listino. Verodostojna listina pa je lahko še vedno podvržena določenem izpodbijanju eh, strani pravosodnega organa, to velja tako za državo izvora, kot tudi za namembno državo. Ecco, io credo che con eh, quello che... Morda obstajajo določene razlike glede na to, kako bi se ta zakonodaja izvedla glede na specifične okoliščine, ampak zakonodaja skupnosti lahko tukaj pomeni dodano vrednost. Na podlagi študije, na podlagi doktrine, ki je že bila izoblikovana, se mi zdi, da pri tej uredbi lahko poiščemo določeno rešitev, ki bo bolj izvedljiva in na ta rešitev bo tudi enostavnejša. Mogočila nam bo, da bomo praktično uporabili verodostojne listine na ravni Evropske unije. Najlepša hvala gospod Paskalis za res eh, izčrpno razlago, da ste nam eh, povedali, kako pomembne so notarske listine na ravni Evropske unije in to nas bo nedvomno zaposlovalo v prihodnjih letih, ne glede na to, kaj bo s to uredbo, kakšne rešitve bomo poiskali. Sedaj pa naslednji govornik, gospod eh, Chasson, francoski notar, izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predlog za uredbo 14. novembra 2009 je vseboval dve rešitvi. En je vključeval vse dedovanje in drugi bivališče za določanje dedovanja. To naj bi bila tista odločujoča vez med umrlim in zadevno državo predsedujem delovni skupini evropskih notarjev. Gospod Paskal jo je omenil, oziroma Paskal Isijo je omenil pred nekaj trenutki. Predstavljam vam delo notarjev v zvezi s tem. Senator Jon je govoril pred nekaj trenutki, rekel je, da družinsko pravo temelji na soverenosti in kulturi posamezne države. To drži. Vseeno pa želim še nekaj dodati. kar zadeva enotnost veljavne zakonodaje. Podal pa bom še nekaj komentarjev o tem, kakšen je vpliv te veljavnosti in kakšen bi lahko bil vpliv. Nekatere države imajo pristop ločevanja. Ločujejo naprimer med materialnimi in nematerialnimi sredstvi. Mislim, da se bomo morali umakniti oziroma oddaliti od takšne delitve. Prednosti enotnega režima so že dobro dokumentirane. Naprimer, imamo eno premoženje, ne več premožen, to je zelo enostavno z vidika deljenja premoženja in tako naprej. Če ne sprejmemo delitve, to vpliva tudi na dediščine posameznih družinskih članov. S tem oslabimo njihov položaj. Samodejno so upravičeni naprimer do nepremičnin v nekaterih državah. Ta prednost pa jim ne bo podaljena, če ena enotna rešitev ne bo vključevala tega pridržka v zvezi z nepremičninami v 25. členu boste videli besedilo, da določeni nacionalni zakonodajalci morda menijo, da takšna zakonodaja ni zadostna. Takšno mnenje se lahko pojavlja naprimer v Franciji. V predlogu je zapisano, da če se vrnemo k javni politiki kot razlogu, moramo to sprejeti kot izjemo, ne kot pravilo. Če se vrnemo k vprašanju, kako bomo zaščitili javno politiko ali ohtre publik v francoščini, potem moramo preučiti novo usmeritev, še posebej iz vidika vpliva na nacionalno zakonodajo in na položaj družine, glede na to, kakšne vrste lastnino bodo dedovali. najprej je treba upoštevati želje umrlega, potem pravico, šele, poseb, šele potem pa države, naprimer oporoke umrlih. Več različnih zakonov pokriva dedovanje, zato je zelo težko organizirati oporoko, če želijo, da družina to deduje. Namreč obstajajo različna pravila, zato je težko ugotoviti, kdo bo kaj prejel. Upoštevati moramo pomisleke javne politike, kajti to lahko povzroča težave za upravljavce z oporokami, seveda pa potem posledično tudi za državljane. Civilno pravo ali vključuje ta, ta ordre publik ali ne, bo moral zagotavljati v prihodnosti več pravne gotovosti. V Franciji smo nedavno uvedli ukrepe, ki rešujejo to vprašanje. Vseeno pa moramo zagotoviti pravno gotovo, gotovost tistim, ki pišejo o poroke in načrtujejo dedovanje, zato da bodo vedeli, katera zakonodaja velja za njih. No, uredba iz novembra vključuje 17. člen. Tam je zapisan, zapisana koristna določba v tej smeri. Če imamo samo en del zakonodaje, ki zaščiti družine in velja tudi za dedovanje, potem moramo to uporabiti. Zakonodaja na področju dedovanja mora zagotoviti, da ljudje izberejo svoje bivališče, ne da to vpliva na njihovo možnost dedovanja in da tudi njihova oporoka zaradi tega ne bo pravno neveljavna. Tako bomo družinam in umrlim pomagali, da še pred smrtjo poskrbijo za to in da imajo pravno gotovost v zvezi z vprašanjem dedovanja. Bivališče umrlega. Če nekdo običajno biva nekje, potem bo verjetno imel lastnino nekje blizu, naprimer nepremičnine, bančni računi, plača, pokojnina. In večina materialnega blaga. Za dedovanje in za dediče je to zelo zahtevno. Pripraviti morajo popis premoženja. Pogosto je zelo težko ugotoviti, kaj vse je imel umrli v lasti. Najprej se pregleda običajno bivališče umrlega. Družina zlahka na podlagi stalnega bivališča ugotovi, kakšno premoženje je umrli imel. olajšati pa moramo tudi urejanje dedovanja. To se lahko ureja na dva načina, ali neposredno urejanje dedovanja ali pa s premoženjem upravlja tretja stran. To je v pristojnosti nacionalne zakonodaje. Morda bo evropska zakonodaja zagotovila preprostejšo rešitev če imamo premoženje, ki je opredeljeno v okviru veljavne zakonodaje, potem bo to zaščitilo več pravne gotovosti družine. To je odvisno od dobre volje ljudi in od sposobnosti tistih, ki urejejo in upravljajo s premoženjem. To bomo uredili z zakonodajo o dedovanju. Družinjam je v interesu, da uskladimo zakonodajo na področju dedovanja. Če si ogledamo osnutek uredbe, bomo videli, da zakonodaja, ki velja, mora opredeliti več teh področji. 21. člen uredbe, naprimer, pravi, da je veljavna zakonodaja tam, kjer se premoženje nahaja. Zakonodaja o enotna zakonodaja o dedovanju, prav tako ureja vprašanje, ko, kjer je v preteklosti prišlo do razhajanj mnen in stališč različnih zainteresiranih strani. Veljavna zakonodaja je način za reševanje vprašanj na tem področju. Včasih pa se zdi, da se tukaj igramo pravne skrivalnice pravni strokovnjaki bodo morali zato biti zelo previdni, zato da najdemo ustrezni zakon, zakonodajni instrument. Če vzamemo bivališče umrlega, potem bi to lahko zagotovilo preprosto in učinkovito zaščito za družino. Akti in listine bi lahko prispevali k temu, To bi pomagalo administratorjem, notarjem in drugim, ki skrbijo za izvedbo oporok. In še nekaj o obliki listin pri dedovanju. Tukaj bom citiral gospoda Grimaldija iz Pariške univerze, ki pravi, da morajo to vrstne listine biti formalizirane. Tako lahko zaščitimo pred pretiranimi čustvi. Hvala. Hvala, gospod Šasa, za res eh, dobro in obsežno predstavitev določenih eh, težav, kar zdeva družinske eh, člane in povezavo z zadnjim običajnim prebivališčem. Sami ste to pozitivno ocenili. In sedaj Gospa Lenka Lešaj, upam, da sem pravilno izgovoril vaše ime. Oziroma se upravičujem. Gospa Lenka Lešaj iz Češke republike, izvolite. Dobri dan, neki za pozvan na to konferenco. Dobro jutro, gospe in gospodje. Hvala lepa za povabilo na to konferenco. ime mi je Lenka Lesaj. Lesaj, tako se izgovori moj primek. Vseeno, hvala. Tema moje predstavitve je vsebina in učinki Evropskega certifikata o dedovanju v skladu z predlogom Evropske uredbe. To je tema, ki bi jo lahko obravnavali cel dan, imam pa samo 10 minut, v tem času pa se želim posvetiti ključnim točkam, ki se mi zdijo zelo pomembne. Mislim, da bi ta certifikat moral spodbujati reševanje vprašanj po vsej Evropski uniji. Kakor ste slišali, obstajajo razlike pri tem, kako se pišejo oporoke, kako se ureja dedovanje in tudi kar zadeva pogoje za reševanje dedovanja. Če si ogledamo predlog komisije, predlagani certifikat bi moral imeti enako vsebino po, cej, evro, po celi Evropski uniji, ne glede na državo izvora. Vsebina in učinki bodo odvisni od namena v skladu z 36. členom predlagane uredbe. V skladu s tem je glavni cilj zagotoviti dokaze v zvezi z veljavnostjo listine, pa tudi kar zadeva pravice in dožnosti upravljavcev. Obstaja jasna povezava med vsebino in učinki certifikatov. Zato je špansko predsedstvo predlagalo jasnejšo opredelitev potrebnih dokazil. To velja v zvezi s certifikatom in za druge države članice. To je zapisano v prvem pododstavku odstavka A zadevnega člena, spremenjeno besedilo 30. junija v okviru španskega predsedstva. Kakšna bi morala biti vsebina evropskega certifikata o dedovanju? Slišali smo, da bo vsebina določena na podlagi mm, vsebine. Veljavne zakonodaje. To bi moralo določiti, kdo bo upravičen. To je lahko omejeno samo na namen izdaje, ne sme pa vsebovati več informacij, kot je potrebno, mora pa biti jasno in razumljivo. Podatki, ki morajo biti vključeni v certifikat, so zapisani v 41. odstavku 2. 41. členu drugem odstavku, zato bi morali določiti, kdo to, kateri organ je to izdal, datum zadevne strani, datum veljavnosti, datum upravičencev in tudi pravice do dedovanja. Nekateri podatki zahtevajo več pozornosti, še posebej tisti v okviru H, J, I in K ti certifikati ne smejo navajati podatkov v zvezi z legatarje ali dediči. Nekatere države imajo instrumente, ki določajo, kakšen je status. Cilj pa je, dokazati upravičenost dedičev v drugi državi članici, zato ni nobenega smisla v tem, da navajamo premoženje, ki je v tretji državi članici, ki se lahko morda tudi zahteva v okviru tega certifikata. Certifikat ne sme navajati pravic posameznih dedičev ali drugih omejitev kakor je zapisano pod točkami H, I in J tega člena. Evropski certifikat o dedovanju ne sme dajati teh pravic, kajti pravice določa veljavna zakonodaja. V Evropskem certifikatu o dedovanju bi bilo bolje, če bi omenjali ustrezne določbe veljavne zakonodaje. evropska mreža notarjev bi bila prava pot za deljenje teh informacij. Iz enakega vzroga ta certifikat ne sme navajati postopkov, ki se izvajajo v postopku dedovanja glede na veljavno zakonodajo, kakor je zapisano v točki k tega člena. Kakšni naj bi bili učinki tega certifikata. Mislim, da bi moral biti samodejno priznan po vsej Evropski uniji. Priznanje pa je pomembno, še posebej za razsodbe sodišč. V primerih, kjer obstajajo težave pri priznavanju. Treba je ugotoviti, kakšni so učinki v zvezi z svobodo gibanja. V spremenjenem besedilu španskega in belgijskega predsedstva bi morali zagotoviti to možnost v vseh državah članicah, ne da bi zato potrebovali poseben postopek, kar zadeva veljavnost vsebine, kot je predlagano v drugem odstavku 42. člena to je že vključeno v 36, 38, 40 in 43 členu. Seveda pa ni jamstev, kar zadeva nepriznavanje razsodb sodišč. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ker je čas omejen, povdariti pa želim, da če želimo doseči želene učinke certifikata, potem je pomembno, da oseba, ki je certifikat izdan, ima možnost preveriti veljavnost tega certifikata brez kakršnih koli sprememb in opustitev. Mislim, da bi bilo tukaj dobro, če bi preučili elektronski register, kakor predlaga Institut Maxa Plancka. mislim, da v zvezi z učinki evropskega certifikata o dedovanju ni dvoma v zvezi z upravičenostjo zadevnih strani v postopku dedovanja, vključno z administratorjem. Vendar upoštevati moramo, da te strani delajo na podlagi zaupanja in dobre volje, kakor je zapisano v tretjem in četrtem odstavku, kajti dobra volja je že vključena v lastninsko zakonodajo držav članic. Če si ogledamo peti odstavek predloga komisije, vidimo, da vključuje možnost za evropski certifikat o dedovanju, da bi imel tudi možnost vstopa v evropski komercialni register premoženja. To je možnost, ki je bila omenjena na številnih delovnih skupinah. Enak predlog je bil odobren tudi strani komisije junija letos. Evropski certifikat o dedovanju bi moral biti namenjen temu, da zagotovi dokazila za upravičenost premoženja ne da bi bilo upravičence treba prositi za kakršnakoli dodatna dokazila v državi, ki ni njihova država izvora. To bi moralo služiti kot dokazilo za dediče, kot tudi za upravljalce. Premoženje. Hvala. Ja, dank, Lesaj, di... Najlepša hvala, gospa Lesaj, za predstavitev te zapletene teme zlasti za tiste države članice, ki tega sploh ne poznajo, je to dejansko zelo zahtevno in zapleteno vprašanje. Sedaj imamo čas za koliko minut razprave? Deset minut. Gospod Rumej se je prijavil k besedo iz Nemškega zvezdnega, Nemškega bundestaga. Hvala lepa. Glede vaše uvodne izjave. glede subsidijarnosti, to grajo sem izrekel jaz, to um, sicer kaže na to, da sem še nekoliko zadržan glede pravne podlage, ampak vidim pa, oziroma razumem, da če nekdo želi določeno potrdilo in more pač sprejeti tudi določene materialne posledice, da mora pač začeti veljati to vrstno evropsko potrdilo o dedovanju, drugače ne gre. Torej, razum mi pravi, da je pač to treba vzeti v zakup in zato svojih pomislekov tukaj ne bom še dodatno izpostavljal. Ponovil bi tudi to, da imam določene pomisleke glede državljanstva. Tukaj pa priznam, da bi je treba priti do rešitve lahko se tukaj držimo bodi si državljanstva ali pa zadnjega običajnega prebivališča. Mislim, da če imamo tukaj, da je pravzaprav ob, običajno prebivališče razlog oziroma nekaj, kar izberemo na, pod, na podlagi nekega ozračja in občuti. Tru, tretje pa je vprašanje, ki je že nekoliko bilo, sliš, uh, bilo omenjeno v prispevku gospe Lesaj. Glede registra, jutri v Bundestagu bomo govorili o centralnem registru oporok za Nemčijo. In mislim, da bi bilo logično razmisliti, ali ne bi z vidika evropskega potrdila o dedovanju tudi vzpostavili nek centralni registr v tistih državah, ki že tak registr poslajo. V Nemčiji pač takega registra še nimamo, nekatere države članice poznajo take nacionalne registre, torej vprašanje bi bilo, ali ne bi bilo vredno razmisliti o tem, da bi te registre med sebojno povezali. Eh, Najlepša hvala, gospod Jung. Euh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel sem podati le komentar in sicer v zvezi s certifikatom o dedovanju. Pred približno letom dni je francoski senat o tem razpravljal. Podprli smo to pobudo skupnosti, seveda, ampak pozornost francoske vlade in tudi Evropske skupnosti smo želeli usmeriti na to, da ima Francija posebno obliko zaščite za dediče. To so lahko otroci ali zakonci. Gre pa za delež pre, premoženja, ena tretjina ali ena četrtina, odvisno od tega, koliko ljudi je vključenih v postopek. Delež je torej zajamčen. Francija morda ni edina, ki ima to določitev, zato bi bilo morda koristno, da bi zakonodajalec skupnosti upošteval ta varovala glede deljenja premoženja. V skladu s, s tradicijo spoštovanja različnih tradicij mislimo, da bi moral vsak nov predlog vključevati pravico do zajamčene dediščine. Hvala. Ja, gospod Trumej, nisem hotel kritizirati Bundestaga, ampak hotel sem povedati le, da kajti jaz sem bil v Belgijskem senatu na obisku in zdi se mi, da je to pozitiven rezultat drugih uh, stvari, namreč, da se zakonodajalci v nacionalnih parlamentih resnično ukvarjajo s to snovjo in se to je zdaj za politične izjave, ampak to je nekaj, kar se prepušča uradnikom. Kar zadeva vprašanje državljanstva, tu se ne bom podrobno jaz spuščal, ampak glede tega smo imeli zelo široko razpravo. Pred petimi, šestimi leti smo tukaj pogovorili o zeleni knjigi in tudi sam sem takrat ugotovil, kakšna je ta problematika in tudi ko sem se sam začel ukvarjati s to tematiko, sem ugotovil, da če želimo, tukaj dejansko ugotoviti oziroma pustiti izbiro, moramo imeti to, le to povezavo. Torej, če rečemo državljanstvo, potem tukaj izbire ne bo. Tukaj bo potem obvezno uporabati nacionalno pravo za vsako stvar ali pa ne boste smeri storiti ničesar. Skratka, izbire ne bo le v tej kombinaciji med uh, volilno pravico in uh, običajnim prebivališčem lahko storimo korak naprej. Do tega prepričanja sem se jaz potem dokopal. In gospod Jun, kar ste vi rekli, to pri nas je predmet široke razprave. Imeli smo skupno zasedanje nedavno poročevalcev in poročevalcev v senci pogovorili smo se tudi s predstavniki ministerskega sveta in tudi profesor Pato, francoski profesor iz Pariza, je sodeloval pri tej razpravi, ki je pač pripravil študijo o tej problematiki. Torej, vse te stvari imamo pred očmi in jih bomo še naprej imeli pred očmi. Kljub temu pa pravim naslednje če si zamislite vse možne kombinacije, ki bi se lahko pojavile, se veliko ne bo spremenilo. Seveda obstajajo tudi pozitivni elementi. Naprimer, nemški državljan, ki naprimer se poroči s francozinjo v Franciji in se tam namesti, tam živi, je podvržen francoskemu dednemu pravu če ima težave s svojimi otroki ali pa svojo ženo, naprimer, in, in eh, vlaga svoj denar oziroma posti svoj denar v Nemčiji, torej, če ima gotovino v Nemčiji, potem morajo francozi to izključiti. Kajti to, zato se potem uporablja nemško pravo. Medtem se je sicer v Franciji nekaj spremenilo in te razlike niso več tako velike, ampak sam sem mnenja, da če gledamo na vse stvari tako, potem dejansko ne bo prišlo do hudega poslabšanja stvari. In številni problemi, oziroma največ problemov, sploh ne bo to zadevalo, šlo bo le za čezmejne probleme. Ampak štar, tudi parlament je torej naročil študijo o tem, ki tudi prihaja do tega rezultata, ki sem ga pravkar predstavil. S tem torej dajem besedo gospodu uh, baronu Baunesu, ki bo nekako povzel to razpravo. Uh, much, Mr... Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu nacionalnih parlamentov se želim zahvaliti vašemu odboru za to, da ste organizirali nocojšnjo razpravo v skladu s tradicijo svojega parlamenta. Mm -hmm in kot pravnik in kot notar moram se držati tudi sam tradicije. Zavedam se, da vlada Združenega kraljestva ni sprejela opt-ina za te predloge. To je nekaj, kar je moj odbor v Lordski zbornici potrdil. Preučili smo predlog komisije in to zelo natančno. Opozorili smo na kompleksna vprašanja, na nekatera smo naleteli tudi danes do povdne, naprimer vi, gospod predsedojoči in kolega iz Bundestaga. Ne želim biti še en tipičen predstavnik Angleža, kakor ga je opisal gospod Hyde, vendar vseeno vidimo potrebo po spremembi zavedamo se, da obstajajo težave za državljane z čezmejnimi vprašanji na pravnem področju. Vseeno pa menimo, da če poskušamo pripraviti rešitev, ki bi naj veljala za vse, lahko dosežemo neželene posledice in vprašanje bi lahko bila še za pletenejša kot običajno. To vprašanje je zelo povezano z nacionalnim premoženskim pravom in nacionalno kulturo, zato menimo, da bi morali postopati mnogo bolj previdno. Komisija je to naprimer storila na področju kazenskega, kazenske zakonodaje. Zato predlagam postopno ukrepanje, ne pa predlog omnibus, kakor ga imamo sedaj. Strinjam se, da bi Združeno kraljestvo lahko imelo več težav kot druge države članice, zato ker imamo svojo pravno tradicijo in to vključuje tudi premožensko zakonodajo. Zavezani smo k temu, da lahko kdorkoli s svojim premoženjem razpolaga, kakor želi. To pomeni, da v Združenem kraljestvu, so zadeve specifične. Prosim vas, da me kot angleža razumete. Vloga notarja v Združenem kraljestvu je drugačna kot morda v drugih državah članicah. Vloga ni takšna, kakršno so opisali naši cenjeni govorniki za svoje države vsaka država, po mojem, ne daje notarskim aktom podobnega ali istega statusa kot sodniškim sodbam. Zato se, za, po mojem mnenju, pojavljajo težave pri evropskem certifikatu o dedovanju. Ko smo mi preučevali predlog, je bil certifikat zapisan tako obsežno, da je vključeval ne samo sodbe sodišča, ampak tudi notarske certifikate ali bi to bilo dovolj za to, da dejansko pride do prenosa premoženja v Združenem kraljestvu ali kjerkoli drugi, brez ustreznih pravnic sredstev, ki bi jih drugače pričakovali. Podobne težave se pojavljajo v zvezi z verodostojnimi instrumenti in listinami. Vem, gospod predsedujoči, da čas teče. Združeno kraljestvo spremlja razvoj tega predloga. Nobenega dvoma nimam, da v zvezi z vprašanjem, ali naj obdržimo opt-out ali naj se temu pridružimo, da bomo morali videti, ali se bo koncept običajnega bivališča uporabljal kot povezljivi člen v zvezi z veljavno zakonodajo, še dodatno prečiščen. Želeli bi si, da se razširijo določene pravne možnosti in z nacionalnega vidika je pomembno zagotoviti, da se zaščiti pobiranje davkov po smrti. V okviru zakonodaj Združenega kraljestva je to nekaj, kar bi prav gotovo želeli preučiti, čeprav sedaj ni časa, da se v to spustimo, če želimo poenostaviti postopek in ohranimo posobne reži, posebne režime dedovanja, je to neke vrste nasprotje pri uporabi pravnih instrumentov. Sem že podal svoj komentar. Če bi bil mlajši in šele začenjal svojo kariero notarja, potem bi to z veseljem podprl predloge mojih notarskih kolegov iz drugih držav, kajti to je mnogo bolj dobičkonosno kot biti notar v Združenem kraljestvu. To so moje pomisleki in to so vprašanja, ki jih bomo morali še preučiti. Prepričan sem, da bodo vsi nacionalni poslanci želeli to preučiti, preden je to dejansko sklenjeno. Moje stališče je, da bi mi bilo bolj všeč, da bi Združeno kraljestvo te določbe sprejelo, ne da ohrani opt-out. Ampak to vprašanje je zelo obsežno. Mislim, da bi za to postopen pristop imel boljšo možnost uspeha kot pristop omnibus. Hvala. Hvala lepa, Lord Bowness. Tukaj bi dodal le še nekaj. Združeno kraljestvo in moji britanski kolegi tukaj večkrat eh, sodelujejo pri razpravi o tem predlogu, zdi se mi prav in uh, zdi se mi, da ta predlog sprejemajo in potem bomo videli, ali se nekoliko kasneje Združeno kraljestvo vendarle ne bo odločilo, da se pridruži temu predlogu. Vsekakor je predpogoj za to, to da se med sabo razumemo in uh, razlog za to je bil to vrstna, oziroma konferenca to vrstno razumevanje spodbuja. Kot sem že prej povedal, šele potem, ko sem se ukvarjal s to tematiko, sem razumel, da si ti vidiki, ki sem imel v glavi, ne držijo dejansko nismo ved, mi vedno strokovnjaki, temveč smo politiki in če govorite z nekom človekom na cesti, že pri drugi, drugem delu stavka uh, ima pred očmi oziroma razmišlja o davkih in o davčnih posledicah. Skratka, takoj ljudje napačno razumejo, da če govorimo o veljavnem pravu, da govorimo o veljavnem davčnem pravu. Seveda pa to nikakor ne drži. Torej, vedno izkoristite priložnost, da upozarjate na to, kajti sicer vas bodo naknadno povsem napačno razumeli. Kljub temu pa bi izpostavil to, da je bila naša pobuda ta, da se komisija sedaj osredotoči na davčno pravo in to je tudi storila. Torej, davčno pravo, ki je ne bo tako, da bo se poenotilo, temveč da bi se sistematika izboljšala. Ni, <clears throat> sedaj nimamo sporazumov o dvojnem obdavčevanju med državami, oziroma jih je zelo, zelo malo. In za posamezne državljane je lahko to nekaj, nekaj kar predstavlja grenko spoznanje, potem, ko jih to udari po žepu. Toliko torej o tej temi. Mislim, da ta tema pravzaprav ni nekaj, kar bi morali obravnavati le pravniki in sodniki. Zanje si bo situacija poenostavila. Zakaj, kot je rekel gospod Tomej, večina držav članic je takih, kjer trenutno velja načelo državljanstva. In veliko sodišč se sedaj otepa drugih pravnih, um, pravnih sistemov in uporabe drugega prava. Zato bo to treba predstaviti kot nekaj, kar je v interesu predstavnikov držav članic, ki so desetletja bili navajeni na uporabo načela državljanstva, kot tudi sam. Skratka, tukaj gre za naše državljane in oni bodo s tem dobili določene nove pravice in lahko bodo lažje določili, kaj se dozgodi z njihovim premoženjem. Mislim, da to predstavlja evropsko dodano vrednost. Zahvaljujem se vsem strokovnjakom, vsem, ki ste sodelovali pri razpravi, vsem, ki ste zainteresirano poslušali. S tem zaključujemo dopodanski del te konference in ob, 13, ob 15. uri znova nadaljujemo.